Good morning, everybody. Um... Dobro jutro, spoštovani. Kljub relativno nizke udeležbe na odboru, ki lahko pripišemo temu, da so prijatelji iz ELS-a trenutno v Helsinkih, bomo začeli z današnjo sejo. Najprej bomo sprejeli dnevni red, če temu nihče ne ugovarja. Potem lahko potrdimo osnutek dnevnega reda brez sprememb. Zdi se, da temu nihče ne ogovarja. Dnevni red je sprejet. Zdaj pa bi želel predstaviti nekaj informacij za odbor. Prvič, organizirali bomo delavnico o možganih, novi pristopi k možganskim boleznim. So predsedovala boste temu dogodku Soledatka Bedon Ruiz in pa Alice Peterle, Dogodek pa bo potekal 21. novembra od 10. do povdne do 12. In vsi člani odbora Envi so vabljeni. Današnji jezikovni režim, tromačenje je na voljo v 21 jezikih z izjemo estonščine, latviščine in irske gelščine. Elektronski dosje se je in pa WebStream, kot veste, so vsi dokumenti za sejo na voljo v elektronski obliki, seja pa se bo prenašala preko spleta. Zdaj moram odboru poročati o trenutnih medinstitucionalnih pogajanjih o zmanjšanju učinka nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. To je zelo pomembna razprava med institucijami. Prvi neformalni trilog o predlogu v plastiki za enkratno uporabo, je bil v torek 6. novembra tukaj v parlamentu. V času tega sestanka so se institucije pogovorile o glavnih vsebinskih elementih predloga so zakonodajalcem. Potem je temu sledila poglobljena razprava o številnih vprašanjih, kar vključuje tudi zmanjšanje porabe. Člen 4 prva priloga del A, na to omejitve glede dajanja na trg, člen 5, priloga 1, del B. Obenem pa smo se pogovarjali tudi o razširjeni odgovornosti za proizvajalce, člen 8, priloga 1, del E. Pogovarjali pa smo se tudi o ukrepih ločevanja, kar je zapisano v členu 9, priloge 1, delu F. Tehnična raven naj bi se ukvarjala z vsemi predlogi sprememb, obenem pa ne bi poskrbeli za pojasnila in pa usklajevanje na tehnični ravni. Drugi trilog za zelo pomembni dosje bo 28. novembra v Bruslju. Zdaj pa se lahko lotimo prve razprave danes. Gre za skupno razpravo o izvajanju direktive 2009 skozi 128 o trajnostni uporabi pesticidom. Temu bo sledila tudi predstavitev EPRS-a glede trajnostne uporabe pesticidov. Poročevalka predvsej pa je Ite Guteland. Zdaj pa potek razprave. Najprej dobi besedo EPRS. Predstavniki EPRS bodo predstavili to študijo za EPRS celotno predstavitev je predvidenih 15 minut, kolikor vem, ste si to predstavitev razdelili, skupno pa imate na voljo 15 minut za predstavitev študije. Na to pa bo besedo dobila poročevalka, ki je z nami, lepo pozdravljeni, na to pa bodo spregovorili še poročevalci v senci, za njimi bodo lahko to pokomentirali tudi drugi člani odbora, pa tudi člani odbora Agri in Pest. Zdaj pa dobi besedo EPRS za 15 minut. Najlepša hvala. Ne bom porabil preveč časa naših strokovnjakov. Zahvaljujem se poročevalki za dobro sodelovanje v času izvajanja te študije. Zahvaljujem se tudi zunanim strokovnjakom iz konzorcija OIR v sodelovanju z Arkadijo. International. Besedo boste dobila Daniel Traun in pa Elen Gorni. Predstavila boste to zelo zanimivo temo. Daniel. Najlepša hvala, Milan. Spoštovane gospe in gospodje, me veliko veselje mi je, da lahko predstavimo rezultate študije o izvajanju direktive o trajnostni uporabi pesticidov. Direktiva nosi oznako 2009 skozi 128. Po kratkem uvodu, v katerem bomo navedli cilje, pristop ter metodologijo pri tej študiji, bomo predstavili tudi glavne ugotovitve in pa oceno te študije. Na to pa bomo predstavili še priporočila. Ta študija je trajala od marca do septembra letos. Šlo je najprej za ekspost ocenjevanje direktive SUD. Pogovarjali pa smo se predvsem o izvajanju direktive, še posebej smo se osredotočili na tiste vsebinske elemente direktive, ki so bistveni za zmanjševanje tveganja. Sploh, ko gre za načelo IPM integrirano upravljanje škodljivci. Uporabili smo metodologijo na dveh ravneh. Na prvi ravni smo opravili naknadno oceno glede izvajanja direktive, pri tem smo uporabili standardni sklop meril in sicer relevantnost, koherentnost, učinkovitost, stroškovno učinkovitost in pa tudi evropska dodana vrednost. V tem delu smo v okviru zbiranja podatkov opravili tudi pregled literature, pa tudi nacionalnih akcijskih načrtov, opravili smo tudi dve preiskavi, na ravni Evropske unije in dodatne razgovore. Na drugi ravni smo se osredotočili na tri specifične točke. Najprej smo razvijali sklop usklajenih kazalnikov tveganja, na to smo ocenili izvajanje direktive, še posebej pa smo se posvetili omejevanju in prepovedi uporabe pesticidov na specifičnih področjih v državah članicah. In tretja pomembna točka je bila oceniti negativne učinke na en vidik okolja, konkretno na pitno vodo. Pri tem smo se naslonili na pregled študij in literature v izbranih šestih državah članicah. Preden bom predstavil ugotovitve študije pri treh študijah primera, mi dovolite tri preliminarne pripombe. Najprej sem želel podariti, da direktiva zajema novo politično območje oziroma področje, ki prej ni bilo regulirano in zato so bili nacionalni akcijski načrti novi, vsaj v večini držav članic. Prišlo je torej do nekakšnega zamika v smislu izvajanja politike, zaradi tega, ker je bilo treba upoštevati tudi pričakovanja te študije. Potem pa še dinamika akterjev. Obravnava tega vprašanja je vodila v dve ugotovitvi. Opazili smo status quo v zadnjih desetih letih oceniti smo morali vse študije na tem področju v preteklosti in ugotovili smo, da je stališče akterjev, torej deležnikov in pa javnih organov nespremenjeno v zadnjih desetih letih. Na to pa še druga pripomba. Ta je zadevala našo stopnjo odziva na ankete. Stopnja odziva je bila strani deležnikov zelo dobra, zadovoljiva predvsem na strani nacionalnih organov. Zdaj pa glavne ugotovitve ocene lahko sklenemo, da v smislu relevantnosti cilj direktive še vedno ustrezen, nobene potrebe ni potem, da bi spremenili zakonodajo na tej točki. Je pa treba razmišljati tudi o določenih ciljih glede odvisnosti od uporabe pesticidov. Morda bi bilo treba ta cilj nekoliko drugače spremeniti, zapisati in bolj izrecno povdariti v trenutnem besedilom. ob enem pa bi morali bolj poštevati tudi pristope integriranega upravljanja škodljivci. Na to pa še pravna koherentnost. Najprej smo si ogledali ta sklop. Gre za dosledno navezavo med različnimi področji evropske zakonodaje in ocena je pokazala veliko skladnost z drugimi zakonodajnimi okviri na ravni EU. Ko pa smo se pogovarjali o izvajanju ali pa izvrševanju, smo ugotovili, da se pojavlja tukaj ena večja težava, sploh ko gre za odobritev nizko tveganih substanc kot alternativ pesticidom. In to je vezano na uredbo PPP. Ta ugotovitev je bila že povdarjena v drugih poročilih, še posebej v zadnjih dveh ocenah uredbe PPP. Kar zadeva učinkovitost, smo prišli do ugotovitve, da je bil dosežen napredek, vsaj v večini držav članic, sploh v povezavi z nekaterimi obveznostmi, ki zadevajo usposabljanjem poklicnih uporabnikov glede nadzora škropilne opreme. Opazili smo zelo malo konkretnih rezultatov v razmerju do cilja zmanjševanja tvegan. Zelo malo držav članic pa je vzpostavilo tudi kvantitativne cilje glede obsega zmanjševanja obsega zmanjševanja tveganj in pa negativnih učinkov. Še posebej je to problematično v povezavi z izvajanjem 15. člena direktive, torej IPM, katera orodja so pomankljiva. Integrirano upravljanje škodljivci pa je nekaj, česar nekateri še vedno ne razumejo dovolj. Dobro. Na to pa že naslednje področje evaluacije je učinkovitost. Viro ni dovolj, to je glavno ugotovitev. Najprej v smislu osebja in proračuna za ustrezno izvajanje direktive, z izjemo, naprimer v Franciji. Prav tako ni dovolj virov za financiranje raziskav pri razvoju alternativnih metod in proizvodov, in obenem tudi ni dovolj proračuna za ozaveščanje in pa širjenje dobrih praks IPM. Viri se kar naprej krčijo in zaradi tega ni dovolj zmogljivosti za neposredno svetovanje na kmetijskih gospodarstvih. Potem pa zadnji kriterij v tej oceni dodana vrednost Evropske unije. Tukaj smo prišli do nekašnega kvazi konsenza med odzivniki, da države članice ne bi mogli doseči boljših rezultatov brez suda na ravni EU. Direktiva omogoča razpravo med državami članicami in komisijo, na osnovi tega torej lahko razvijamo novo znanje o zmanjševanju tvegen, obenem pa direktiva vodi tudi k povečanju ozaveščenosti med poklicnimi uporabniki pesticidov. Po predstavitvi ugotovitev te naknadne študije so tri ekipe prišle še do naslednjih sklepov. Najprej kazalniki tvegan. Na Evropski komisiji poteka delo glede sprejetva četrte priloge. Suda gre za kazalnike tveganja. Naša študija je pokazala, da več kazalnikov, od enostavnih kazalnikov do kompleksnih kazalnikov na osnovi modelov, vsi te kazalniki so bili prevzeti iz dveh pristopov iz obdobja 2005 do 2015, to je navedeno tudi v poročilu. Raziskovalno delo na področju kazalnikov pa je v zadnjih letih upadlo, saj še čakamo na harmonizirane kazalnike tveganja na ravni EU. Eno izmed ključnih vprašanj je vezano tudi na slabo kakovost ali pa pomankanje skladnosti glede uporabe pesticidov in to je nekaj, kar predvsej omejuje uporabo kazalnikov sploh na osnovi kompleksnih modelov. Na to pa druga študija, ki je vezana na zmanjševanje tveganja na specifičnih področjih v povezavi z 12. členom direktive. Prva gotovitev, nekatere omejitve se že uporabljajo na osnovi ocene tveganja skladno z uredbo PPP 11.7.2006. Potem so na nacionalni ravni določene različne omejitve, pa tudi na regionalni ravni v nekaterih državah članicah. Poleg tega nekatere države članice, Francija in Belgija, so prepovedale uporabo pesticidov na javnih območjih. Druge države članice pa se prav tako pogovarjajo o možnosti takšne prepovedi. Prav tako smo opazili, da nacionalni akcijski načrti ne navajajo jasno pristopov, ki se uporabljajo za to, da bi zagotovili preferenco za nizko tvegane proizvode na specifičnih področjih. Študija je zadevala tudi prisotnost nekaterih škodljivih snovi v pitni vodi. Nazor se že izvaja skladno za direktivo o pitni vodi v povezavi s PPP, pa tudi z drugimi kemičnimi substancami. Prav tako so se vzpostavile tamponska območja glede na snov v povezavi z toksikološkim profilom. Zelo malo dejavnosti in programov pa se vzpostavlja v državah članicah glede postavitve meja na območjih pitne vode. Na to pa še učinek pesticidov na okolje študije v smislu učinka na okolje niso potrebne, po našem mnenju, zaradi tega, ker nimamo na voljo zanesljive metodologije. Spremljanje nesreč in pa pragov tveganja, to je zaenkrat najbolj zanesljivo orode, čeprav to ne zadeva neposredno dejanskega učinka pesticidov. Potem pa glavna priporočila. Študijske ekipe predlagajo tri sklope priporočil. Najprej splaš na priporočila, s katerim naj bi izboljšali upravljanje in pa tudi ustrezno izvajanje direktive. Tukaj priporočamo, da nacionalni pristojni organi prevzamejo vodilno in aktivno vlogo in se ne smejo omejevati na nadzorne ali pa kontrolne dejavnosti, ampak morajo postati gonilo pri izvajanju direktive in pa izpolnjevanju zahtev direktive. Države članice morajo zagotoviti tudi sodelovanje med relevantnimi nacionalnimi organi, torej kmetijskimi pristojnimi organi, okoljskimi organi in tako dalje. In delovati morajo tudi kot koordinator za različne akcijske, za različne ukrepe. Izmenjava informacij med akterji bi se moralo krepiti na osnovi evropskih orodij. Potrebujemo več raziskovalnih projektov. Obenem je treba usklajevati tudi delo platform, kot je Ernec, naprimer. Kar zadeva prenovitev NAPA, bi države članice morale še naprej razvaja, razvijati kvantitativne cilje, to je treba izboljšati, obenem pa je treba vključiti tudi bolj konkretne časovnice in cilje ter ukrepe, celo na tistih področjih, ki jih direktiva ne zajema, saj bi to pripomoglo k boljšemu doseganju ciljev zakonodaje. Potem pa drugi sklop priporočil, ta so povezana z nadaljnim razvojem in spodbujanjem izvajanja IPM-a. Naše priporočila so, prvič, nacionalni organi bi morali razumeti, da razvoj IPM-a terja nekaj časa. Obveščati bi bilo treba tudi širšo javnost, glede tega, da je sprememba paradigme nekaj dolgoročnega to, da se zdaj zavežemo alternativi, ne bo doprineslo pozitivnih rezultatov v dveh letih, ampak čez nekaj časa več. IPM-a se je treba lotevati po različnih kmetijskih pogojih na lokalni ravni. To, kar se uporablja za sadje in krompir v Španiji, je nekaj, kar se ne more uporabljati naprimer na polskem. Upoštevati je treba torej lokalne specifike poljedelstva. Naj predstavim primer operativne skupine, ki so bile vzpostavljene v kontekstu IPM-a, so že odraz dobrega sodelovanja med akterji. Eranet, o čemer sem govoril že prej, bi moral k temu prispevati, sploh ko gre za spodbujanje in širjenje dobrih praks pri integriranem upravljanju škodljivci. Na to pa še zadnji sklop priporočil glede IPM-a, še potrebujemo raziskave in razvoje, veliko več truda treba vlagati v to področje in politika mora tudi spodbujati to. Prav tako potrebujemo neodvisne svetovalne storitve, s katerimi bomo zagotovili posredovanje ustreznih informacij za proizvajalce in kmete. IPM pa se še vedno povezuje z povečanimi stroški in tveganji. To bi bilo treba izravnati tudi z subvencijami in z zavarovalninami ter finančnimi spodbudami, zato da bi spodbudili prehod na IPM. Na to pa še zadnji del priporočil. Treba je meriti napredek. Harmonizirane kazalnike tveganja bi morali še okrepiti na osnovi obstoječih kazalnikov tveganja. Komisija in države članice morajo dopolnjevati kazalnike tveganja na osnovi modelov z opisnimi indikatorji, tako da bi lahko opisali napredek in ga predstavili širši javnosti. Potem pa še ne na zadnje, države članice se morajo strinjati tudi glede večje ambicioznosti pri zbiranju podatkov o uporabi pesticidov, s čimer bomo napajali kazalnike RIK z celovitimi sklopi podatkov. To je torej kratek povzetek glavnih ugotovitev naše študije. Seveda vas vse lepo pozivam k temu, da preberete to delo. Tam boste lahko videli številne bolj podrobna priporočila, ki bodo koristna za vašo razpravo. Pripravljeni pa bomo seveda odgovarjati na vaše vprašanje. Lepša hvala. Hvala, hvala, da ste se držali časovne emitve, zdaj pa dobi besedo poročevalka gospa Guteland. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lepo se zahvaljujem tudi za odlično poročilo in predstavitev EPR-ESA. Tudi jaz bom podala svojo predstavitev in se navezala na to, kar je povedal kolega prej Perez. Trajnostna uporaba pesticidov je nekaj, kar se izvaja že od leta 2012. Gre za sklop ukrepov, na osnovi katerih naj bi Evropska zagotovila trajnostno uporabo pesticidov z zmanjšanjem tvegan in negativnega učinka za zdrave ljudi in okolje. Obenem naj bi spodbojali tudi integrirano upravljanje škodljivci IPM. Z drugimi besedami je ta direktiva res ključnega pomena, saj je to glavni zakonodajni instrument, s katerim bomo zagotovili prehod Evropske unije na bolj trajnostno kmetijstvo, ki bo omogočalo ohranjanje ustrezne ravni proizvodne hrane, obenem pa tudi zmanjšanje uporabe toksičnih snovi in prisotnosti toksičnih snovi v naši prsti. Z trenutno reformo SKP pa tudi z reformo procesa odobritev za uporabo pesticidov v Evropi, mislim, da je zdaj pravi čas za to, da si ogledamo, kako države članice dejansko izvajajo to direktivo. Moje delo sem navezala na osnutek poročila o ugotovitvah in pa evalvaciji Evropske komisije, obenem pa sem se navezala tudi na znanstveno študijo EPRS, ki smo ji ravno kar prisluhnili. Najlepša hvala za to še enkrat. Predstavili so jasno trenutno stanje pri izvajanju te direktive, čeprav so nekatere države članice napredovali pri izvajanju delov te direktive, je jasno, da je splošna raven izvajanja direktive daleč od zadovoljive. Še veliko je torej prostora za izboljšave namesto da bi zmanjševali uporabo pesticidov v Evropski uniji, se je uporaba pesticidov konsistentno povečevala od srede 90-ih let. Kljub temu, da že imamo razpoložljive alternative za pesticide na trgu, ki jih je mogoče uporabljati v manjših dozah, kljub temu se povprečna uporaba pesticidov v zadnjih letih ni zmanjšala. Seveda je uporaba pesticidov zelo pomembna, pri evropski kmetijski proizvodnji. Rastline seveda morajo biti zdrave, obenem je treba preprečiti tudi uničevanje in pa okužbe rastlinja in pol. Je pa res, da pesticidi imajo tudi zelo velike negativne učinke na zdrave ljudi, negativno učinkujejo tudi na ekosisteme in zmanjšujejo biotsko raznolikost. Zmanjša se tudi raznolikost žuželk. To je zelo zaskrbljujoče iz več razlogov. Seveda je treba zagotoviti zaščito ljudi in okolja pred škodljivimi pesticidi. Ostanki pesticidov v hrani so prav gotovo grožna za zdravje ljudi. Ostanki pesticidov v krmi pa lahko škodijo živalim in na ta način vstopijo tudi v prehranjevalno verigo. Obžalovanja vredno se mi zdi, da se še vedno uporabljajo nekateri endokrini motilci v obliki pesticidov, ki so še vedno zelo razpoložljivi v celotni Evropski uniji. Te snovi bi morali odpravljati skladno z prednedavnim sprejetimi kriteriji in ti proizvodi, ki so dejansko endokrini motilci, sploh ne bi smeli priti na trg. Netrajnostna uporaba pesticidov je škodljiva tudi za našo proizvodnjo hrane. Proizvodnja hrane, kot vsi veste, je odvisna od procesa polinacije žuželke. In ko žuželke in insekti umirajo, to lahko pomeni zelo resno grožnjo na globalni ravni. Vedno bolj jasno je, da se soočamo z velikim izzivom, če želimo zaustaviti propad ekosistema in pa izgub biotske raznolikosti. Celovito poročilo WWF je pred nedavnim odkrilo, da približno 60 odstotkov vseh sesalcev, ptičev in plazilcev dejansko je izumrlo od leta 1970. Veliko se citira tudi poročilo iz prejšnjega leta, ki kaže na to, da je prišlo do upada populacije žuželk v višini 75 odstotkov v Nemčiji v zadnjih 30 letih. V obeh primerjih znanost kaže na negativno uporabo pesticidov v kmetijstvu. In to je prav gotovo eden izmed glavnih razlogov, zaradi česar prihaja do izumiranja živalskih vrst če se želimo biti bolj trajnostni, ne le danes, ampak tudi dolgoročno, ne moremo še naprej uporabljati na tako intenziven način pesticidov kot danes. Pesticidi kot eh, glavni način nadzora škodljivcev niso skladni z trajnostnim kmetijstvom. Dolgoročna uporaba pesticidov vodi ravno v to, da pesticidi, da škodljivci postanejo odporni. Zato je zelo zaskrbljujoče, da države članice nezadovoljivo sledijo predpisom v direktivi. Jasno je, da bi bil dosežen določen napredek, sploh na področju škropilne opreme, kontrol, pa tudi razvoja usposabljanja in schem certificiranja glede tega, kako zagotoviti boljše škropljenje s pesticidi, ampak je bilo doseženega zelo malo napredka v smislu uporabe alternativnih proizvodov in tehnologij. Te so bistvenega pomena, če želimo zagotoviti zmanjšanje uporabe pesticidov in pa neodvisnost kmetijstva od pesticidov. Poleg tega, prav tako nimamo dovolj jasnih in pa izmerljivih ciljev znotraj akcijskih načrtov na ravni držav članic. Le devet držav članic ima cilje za zmanjševanje uporabe pesticidov. Nekaj držav članic pa poroča o tem. Le pet držav članic ima visoke ravni na nacionalni ravni, štiri pa jih ima konkretne cilje glede zmanjševanja tveganja. To ni dovolj. Zaradi pomankljivih kvantitativnih ciljev, meritev in pa časovnic je praktično gledano nemogoče ustrezno oceniti napredek dosežen v Evropski uniji pa še nekaj. Večina akcijskih načrtov sploh ne navaja, kako naj bi izmerili doseganje ciljev. Obžalovanja vredno je tudi to, da ni bil dosežen napredek na področju IPM-a, kar je prioritetno področje. IPM je temelj te direktive, usmerjen v to, da bi uporabo pesticidov omejili na tisti ravni, ki je ekološko in gospodarsko upravičena kar naj bi seveda vodilo v zmanjšanje tvegan za človekovo zdravje in pa za okolje. Spodbojati pa je obenem treba biološke, kemične metode, ki bodo trajnostne in bo zaščitile tako predelek kot tudi živali. Države članice do zdaj niso integrirale načela IPM, vsaj v obliki ocenljivih in izmerljivih kazalnikov, ampak razmišljajo o integriranem upravljanju škodljivci kot o nekakšnem orodju za usposabljanje in izobraževanje kmetov. IPM je nekaj, kar ima zelo velik potencial v smislu metode, ki lahko zaščiti potrošnike in okolje pred negativnimi učinki pesticidov. In bistvenega pomena je, da države članice začnejo ta nabor orodij čim prej uporabljati. Kako lahko povečamo obseg uporabe prakse na področju IPM, tako da zagotovimo na skrižno uporabo med ukrepi IPM v tej direktivi in pa neposrednimi plačili v SKP. Mislim, da bi bila to zelo dobra priložnost za to, da ustvarimo konkretne spodbude za uporabo IPM. -a. V poročilu je jasno navedeno, da obstaja tudi vedno večja potreba potem, da zagotovimo razpoložljivost za razpoložljivost alternative, to so torej nizko tvegani fitosanitarni izdelki. Na ta način bomo zagotovili tudi določen prispevek k trajnostnemu kmetijstvu, povečali pa bomo tudi možnosti za zaščito zdrave rastlin. Kot vemo, veliko kmetov uporablja vzpostavljanje kemične pesticide, namesto da bi preizkušali druge alternative. To ni krivda kmetov, ampak dejstvo je, da je njihova primarna skrb to, da poskrbijo za ustrezno pridelavo pridelka. Moramo pa zagotoviti ustrezne spodbude za to, da bomo dosegli pri kmetih nižjo uporabo pesticidov in pa prehod v bolj trajnostne nekemične možnosti. Raziskave in inovacije so ravno zaradi tega tako zelo pomembne pri razvoju alternativ, če želimo zaščititi okolje pred prihodnimi škodljivci, s čimer bomo zmanjšali tudi odvisnost od pesticidov in zagotovili različne fitosanitarne možnosti za nižjimi, nižjimi profili tveganja. Še ena ključna ugotovitev zadeva usklajene kazalnike tveganja. Kljub jasnim obveznostim, ki so navedene v 15. členu direktive, komisija še vedno ni oblikovala harmoniziranih kazalnikov tveganja, ki bi zagotovili, da bi ta napredek, ki bi dosežen pri zmanjševanju tveganja in pa negativnih učinkov zaradi uporabo pesticidov, za ljudi in okolje, da bi to dejansko lahko tudi ustrezno izmerili in primerjali po državah članicah. Več je treba storiti na tem področju. In še zadnja pripomba. Format poročil o izvajanju je predvsej omejen, zato bomo vložili tudi dodatne predloge spremem s čimer bomo vneslo v to še nekaj dodatnih vsebinskih elementov. Veselim se tudi dodatnih predlogov sprememb kolegov naslednji teden in upam, da bomo še naprej dobro sodelovali z poročevalci v senci ter poskrbeli za ustrezno ravnovesje pri tem delu v prihodnosti. Hvala. Sem... Hvala lepa. Nekateri kolegi so odsotni, zato gremo kar na druge poročevalce v senci. Najprej gospod Jan, hojte ma, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa gospe Jutran za njeno poročilo. Zelo se veselim dobrega sodelovanja in dosega dobrega rezultata. Ne želim ponavljati tega, kar je povedala že poročevalka, ampak nekaj točk pa imam, na katere se bom osredotočil v predlogi sprememb AJDE. Potrebno je imeti dobre alternative z nižjim tveganjem tudi postopek administracije za nekatera fitosanitarna sredstva bi lahko bil hitrejši, kjer je manj tveganja. Prav tako pa moramo tudi spobuditi integrirano upravljanje s pesticidi. To je bilo dobro vključiti tudi v novo SKP. Morda bi to bil lahko ekvivalent tudi zelenitvi. Veliko krat vidimo, da imamo v SKP zelo strogo pogojevanje, kar se tiče zelenitve. In to je pristop, ko merimo ukrepe. Raje pa bi meril uspešnost in ciljno naravnanost. Celovito pravljanje s pesticidi je tak pristop, ki bi ga morali veliko bolj vključevati. Tako da torej se zauzemam za to, da imamo več ekoshem v SKP-ju in tukaj bi potem tudi celovito pravljanje s pesticidi se dobro umestilo namesto te, teh ekoshem, namesto da jih je več, bi lahko imeli bolj obsežne ekosheme in bi potem lahko zagotovili več napredka. Prav tako pa moramo videti, kakšne bodo učinki natančnega kmetijstva in celitega pravila s pesticidi, tehnološke inovacije in druge inovacije. To je zelo dobra kombinacija, to se mora tudi upravljati, to je strategija celovitega upravljanja. Morda pa bi v skrajni sili, včasih potrebovali tudi kemične organske snovi za zaščito polit. In če uporabimo zelo malo aktivne snovi, bi bilo tveganje morda celo nižje, kot pa če uporabljamo visoko tvegane aktivne snovi v manjših količinah, pa če uporabljamo bolj obsežno aktivne snovi, ki so manj tvegane. Potrebno se je torej ogledati, kakšno je točno tveganje, ne pa samo, kako tvegana je določena snov. Potrebno se bo gledati, pogledati tudi praktične učinke. In če uporabimo tudi nizko doziranje, ki je zelo učinkovito, potem je to morda bolje, in bi to lahko bil argument, da uporabljamo tudi še visoko tvegane aktivne snovi. Hvala. Šenden. Hvala lepa. Naslednja je gospod Hazekamp. Ja, duzamheid in uh, eh, pesticide. Hvala lepa. Trajnost in pesticidi. To sta dve besedici, ki spoh ne bi smeli najti v istem stavku. Saj sama tega ne bi storila. Trajnostna uporaba pesticidov. To je tipično za intenzivno pridelavo hrane v tem trenutku. Z najmanjšimi možnimi stroški skušamo povečevati donos, tudi z uporabo pesticidov, seveda, in na škodo okolja, zdravja in kakovosti naše pitne vode, pa tudi zdravja, dobrega počutja živali, ljudi, bioraznolikosti in tako dalje. Ogrožamo varno proizvodno hrane in ubijamo žuželke. To seveda ni trajnostno. Kljub temu naslovu pa mislim, da je poročevalka pripravila dobro poročilo. Ko govorimo torej tudi o previdnostnem pristopu, kot glavnem pristopu, gledamo v smeri držav članic in si želimo pravih, verodostojnih ciljev, ki jih lahko kvantificiramo, če si gledamo tudi hormonske motivce, potem je potrebno umeti, da je to dobro, da je zapisano v tem. Kaj pa manjka, več bo potrebno storiti za prehodne sisteme, ki temeljijo kakovosti, raje kot na množični pedravi. Veselim se sodelovanja s poročevalko in poročevalci v senci, zato da bo to trajnostno poročilo. Hvala lepa. Tako sedaj pa še dodatne poslanke in poslanci pa tudi zbor Agri in Pest, če so tu. Najprej. Gospari vazi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem gospe Guteland. Mislim, da je bil njen povzetek zelo jasen in to kaže na to, da se moramo nujno odzivati in zmanjšati uporabo pesticidov. In kolege bi želel opozoriti na študijo, ki smo jo upravili v skupini zelenih. 150 prostovoljcev smo uporabili in preverili, kakšna je pri njih raven ostankov pesticidov. En centimeter las recimo dobro predstavi izpostavljenost pesticidom v času enega meseca. In kaj smo ugotovili? Pri dveh tretjinah evropejcev gre za določeno okužbo s pesticidi. Pesticidi so v povprečju prisotni v višini 60 odstotkov na evropski ravni, torej pri tistih evropejcih, ki so bili preizkušeni. Ta situacija je zelo resna. Ne moremo reči, da je tukaj zelo veliko ljudi, ki niso okuženi. Kljub temu, da jedo ekološke proizvode, so še vedno okuženi z pesticidi. In poglejmo, kako je naprimer z okužbo svi bronili. To je nekaj, kar se uporablja v kmetijstvu že dolgo časa, kljub temu, da je bilo to prepovedano leta 2007, se še vedno pojavljajo določena okužba s temi pesticidi. Tukaj ne gre le za kmetijske pesticide, ampak tudi za biocide. Fibronil se uporablja v biocidih, naprimer. In pri nekem paru je prišlo do okužbe, ki se je na to prenesla celo na njunega otroka. Vidite torej, kakšne so torej te negativne posledice. Potem pa še klor, piriforz, to je prepovedano v osmih državah članicah, v Franciji pa kljub temu to lahko najdemo ravno pri teh vzorcih las. In tukaj gre za proizvode, ki jih absolutno treba prepovedati in to bom predložila tudi za vaše poročilo. Zaključila bom, to poročilo je seveda že na voljo. Lahko si boste ogledali to poročilo, ki so ga upravili raziskovalci v Štrasburu glede okužb, to je zelo zanimivo. Najbolj okuženi pa so ravno mladostnih med 10 in 17 leti. To že prav gotovo kaže na izredne razme, razmere na tem fitosanitarnem področju. Kakšen bo torej vtis, ki ga bo dejala Evropska unija? Očitno gre tukaj za Evropsko unijo, ki ne ščiti mladih. Na stotine in stotine pesticidov se še vedno uporablja, kljub temu, da so to endokrini motilci, še vedno je to na razpolago na trgu klorpiriforce. Tukaj so to rakotvorne snovi, ki so na trgu, propikonosol, ki ga prav tako lahko najdemo v nekaterih vzorcih, tudi to je na trgu. Ali želite ubijati evropske državljane ali kaj? Mislim, da ste neresni s tem predlogom. To bi morali jasno povdariti in obsoditi. To je treba prepovedati, je treba kancerogene stvari, endokrine motilce in mutagene snovi. Urgenca je to. Napadali ste Evropsko komisijo, to je treba še nadaljevati. Evropska komisija seveda mora vzpostaviti kriterije, no ne vem, meni se zdi, da so ti kriteriji že vzpostavljeni, zdaj pa govorimo o tem, da naj bi zmanjševali tveganja, ki so povezana z endokrinimi motilci. Prepovedati jih je treba v celoti. Zeleni smo zelo proevropski in v imenu Evrope moramo zagotoviti tudi boljšo zaščito zdravja. Sem poročevalka na področju energije in mislim, da bi morali zagotoviti tudi določeno skladnost. Nekateri govorite o tem, da se zmanjšuje uporaba pesticidov v nekih državah članicah, tudi v Franciji, sama sem francozinja. Že leta govorimo o tem, da treba zmanjšati uporabo pesticidov in kaj smo zabeležili 2017, še vedno veliko okužbo s pesticidov. Prišlo naj bi torej do zmanjšanja v višini 50 odstotkov pri uporabi pesticidov do leta 2025. Ne razumem, kakšen je bil učinek tega. To je krivda kmetijskih sindikatov, ki pritiskajo na kmete za to, da uporabljajo pesticide. Saj so pesticidi neposredno povezani tudi z centralami in zadrugami, ki nakupujejo te pesticide. Želela bi si, da govorite tudi o vlogi SKP. Kako lahko torej potrdimo SKP, ki bo spodbujala intenzivno kmetijstvo? Intenzivno kmetijstvo prav gotovo pomeni tudi uporabo pesticidov. Menim, da vaše poročilo že jasno povzema določene stvari, ampak niste dovolj ofenzivni. Če se bomo tega tako lotevali, bomo vsi začeli umirati po obrokih. Epidemija raka, deformacije in tako dalje, vse to je dokazano, vi pa pravite, na ravni držav članic je treba zmašati to in tisto in tako dalje. Ne, treba je navesti pesticide in jih prepovedati. Razvijamo določene nove izdelke, raziskave, na to je treba šteti, treba je torej staviti na manj toksične proizvode in tako dalje. Mislim, da je Evropi tukaj spodletelo in sram me je, da zdaj vidim, da se še vedno povečuje uporaba pesticidov v našem kmetijstvu. In tukaj naj bi govorili o trajnostnem kmetijstvu. Trajnostno za kmetijsko industrijo, da, prav gotovo. Vi branite kmetijsko industrijo, prav gotovo pa ne branite evropskih državljanov. Menim, da je poročilo. Uh, kolegice. Dobro, ampak moramo iti še veliko korakov naprej. Tukaj gre za zdravstveno urgenco. Merci. A... Hvala lepa. Če ni nikogar več, potem. A še gospod Hojtama, prosim. Samo še pripomba, bi prepovedali tudi alkohol. Short answer for the short question, please. Čisto kratek odgovor na kratko vprašanje, prosim. Prepoved alkohola, če spijete en kozarček vina na dan, je to celo dobro za vaše zdravje. Antioksidanti, kot veste, res ni mogoče torej reči, da boste od zauživanja alkohola umrli, če, zbi, če pijete v zmernih količinah. Če pa boste spili kozarček eh, pesticidov, potem pa boste videli, v kakšnem stanju boste čez eno uro. Zapiram, zaključujem z razpravo, zaključujem z razpravo, prosim. Mislim, da tole ni neposredno povezano z vprašanjem. Še zadnji prispevek gospoda Balca, prosim.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 potrošniki niti ne vedo, da so pesticidi v živeljih, jer nimajo izbire. Torej, velika razlika je. Dobro, dobro. Se lahko o pivo pogovorimo o tem? A, gremo naprej. No, ta razprava postaja živahna. Prosim, gospa Kadenbach. Land, das für seine guten Weine bekannt ist. Kot dežela, ki je znana po dobrih vinih, ne bi prepovedala alkohola. Kar se tiče prejšnje teme, torej, naj upozorim na razmere v Avstriji, kaj ti smo trenutno predsedujoči svetu in na veliko področjih upam, da smo lahko vzor. Na enem področju pa nismo, čeprav je v Avstriji vedno več ekoloških površin, pa se zmanjšuje se ne zmanjšuje količina uporabnih pesticidov. Po statističnih podatkih iz različnih poročil zelenih izhaja, da se od začetka 90-ih letih trend nadaljuje ali pa je konstanten, torej predvsej se uporablja pesticidov. To pomeni, da v konvencionalnem kmetijstvu vedno več uporabljamo pesticidov, čeprav imamo sedaj nove programe v zadnjih 20 letih, torej kljub spremembam, reformam, zelenitvi nimamo trajnostnega razvoja, temveč gre za nevarno intenzifikacijo uporabe pesticidov v Avstriji. Bojim se, da to ne velja samo za Avstrijo, temveč za celotno EU. Hvala. Give... Hvala lepa. Tako. Sedaj pa komisija, gospod Griffith, prosim. Uh, Hvala lepa, poročevalki. Hvala lepa za predstavitev EPRS. Povzetek je, da je zakonodaja ustrezna, da je koherentna s političnim področjem, imamo pa vprašanje, kar se tiče izvajanja. Nekaj zamude je pri izvajanju v državah članicah, nekaj zamude je pri ukrepih strani komisije. Tako da naj povem, kaj počnemo strani držav članic in komisije v tem trenutku na tem področju. Države članice so trenutno v fazi pregledov nacionalnih načrtov. Vsem državam članicam smo povedali, da pričakujemo izboljšavo v nacionalnih programih. Pričakujemo bolj ambiciozne cilje, ukrepe, ki jih bomo lahko kvantificirali, ki bodo dokazali, da dosegamo te cilje. 11 držav članic je do sedaj že podalo spremenjene nacionalne načrte, pričakujemo, da bodo ostali to podali do konca leta. Potem pa bomo ponovno ocenili nacionalne načrte in naslednje leto ponudili poročilo svetu in parlamentu. Upamo, da bomo lahko povedali, ali so države članice spoštovali naša pričakovanja. Kar se tiče harmoniziranih indikatorjev tveganja, to je bilo omenjeno v obih predstavitvah, trenutno imamo indikatorje proizvajalcev, o tem se pogovarjamo uspeh delovne skupine v trajnosti. Danes se o tem pogovarjajo delovne skupine v trajnosti uporabi direktive in potem bomo imeli naslednji teden tudi javno posvetovanje pred glasovanjem o harmoniziranih indikatorjih v stanem odboru januarja. Potem pa bo predstavljeno parlamentu. Tako da to sedaj imamo in skušamo države članice pritegniti na našo stran, da jih bodo podprle. Kar se tiče celovitega upravljanja s pesticidi in potrebe po ustreznih kriterijih, tukaj se strinjamo s pomisleki, kateri pravijo, da bi morali v SKP kot eh, faktor pogajanja vključiti tudi ta celoviti upravljanje to celito strategijo za pesticide. Ampak tu moramo tem imeti tudi ustrezne kriterije, da bomo vedeli, ali kmeti izpolnjujejo kriterije ali ne. Eden velikih izzivov 2019 bo, da sodelujemo z državami članicami, ki bi naj razvile in pokazale, da se ti kriteriji lahko uporabljajo na kmetijah. Se pa že srečujemo z nekaterimi drugimi razgojnimi projekti. Imamo tudi izobraževanje procese z državami članicami, to se bo začelo proti koncu leta in to bo vključevalo tudi obisk na kmetijah, da jim bomo pokazali, kako se to počne. Potem pa imamo tudi specifično delovno skupino, ki bo spostavljena na začetku naslednjega leta za sledenje razvoja teh kriterijev. Neodvisni na svet, neodvisno svetovanje vsaka država članica ima svetovalno službo in sedaj je zahteva, da mora ta služba svetovati tudi glede celovite strategije. Upamo, da ko bomo imeli te kriterije, da bomo imeli tudi mehanizem, da bodo podatki prišli na lokalno raven prek teh svetovalnih služb. Glede na to, da nima več veliko časa in glede na zapleteno vprašanje, se bom verjetno ustavil tu. Edina stvar, ki bi jo še omenil, je, da se strinjamo glede pomisleka, glede promocije nizkotveganih snovi. Komisija je pripravila akcijski načrt, imamo specifično delovno skupino na to temo. Skušamo spodbujati druge članice, da skušajo bolj uporabljati manj tvegane snovi. Naj razložim, da so tudi indikatorji, torej, ki jih pripravljamo, uh, mišljeni za to, da bi spodbojali uporabo nizkotveganih snovi. To temelji na podlagi podatkov prodaje pesticidov, glede na tveganost potem, pa še dodamo to. Če torej uporabite nizkotvegane snovi, imate višjo ponderacijo, imate, prostite, nižjo ponderacijo, če pa bolj tvegane, pa višjo ponderacijo. Torej, ne gre samo za količino, gre za tveganje. Hvala lepa. Uh, and... Hvala lepa. Tako, sedaj pa vračam besedo EPRS za kratek odziv na razpravo in na predlog komisije. Prosim. Merci. Dans toutes ces remarques. Euh, Najlepša hvala ni bilo toliko vprašanj na celotno predstavitev. Želel pa bi se odzvati na to, kar je povedala gospa Rivazi, ki je upozorila na pomankljive ambicije pri ugotovitvah naše študije. Tukaj gre predvsem za kontaminacijo, omejevanje nevarnih proizvodov in pa tudi kazalnike tveganja. Kot opozovalci smo izvedli študijo o direktivi o zakonodajnem okviru, ki zadeva uporabo pesticidov in pa navadnih proizvodov. Gre torej za uredbo 11.07 iz leta 2009, gre za uredbo PPP. Prepoved nevarnih proizvodov, o čemer se govorili, pravzaprav ni bila v okviru naše študije. Tukaj je šlo enostavno za vprašanje uporabe pesticidov. To je bila naša naloga in kot opozovalka smo preučevali tudi cilje te direktive in pa tudi same določbe. Eden od ključnih elementov direktive je to, da se ne osredotoča na raziskave, na inovacije. Zelo malo je torej govora o razviju orodja za IPM, kljub temu, da alternative obstajajo. Govorili smo tudi o sklopu orodij, s katerimi bi nadomestili kemične pesticide, čeprav ta orodje morda sploh ne obstajajo. V številnih primerjih alternativ nimamo, te treba torej razviti. Vse to bo trebalo nekaj časa. To je bil glavni komentar, ki sem ga želel predstaviti kot odziv na vašo pripombo. Hvala lepa. Tako, sedaj pa še poročavka, prosim. You, and... Hvala lepa. Še enkrat. Hvala lepa tako komisiji kot EPRS za predstaviti in tudi za študijo, ki se mi zdi zelo pomembna. Opogumljam me razprava danes tukaj na našem odporu. Mislim, da sem od vas dobile veliko podpore, da naj bom ambiciozna, da naj resno vzamem vprašanje okolja in zdravja in da storimo vse, kar je v naši moči, da bi to bilo ambiciozno poročilo, ki bo pomagalo izvajanju te politike in da bomo imeli tudi urode, ki bodo v prihodnosti zagotavljala bolj zdravo okolje in da bomo izboljšali naše zdravje. Vidimo, da žuželke umirajo zaradi intenzivne porabe pesticidov. Mene to skrbi. Ko slišim opozeditosti živali in celotnega ekosistema zaradi netrajnostne rabe. Prav tako me skrbi in razprava me opogumlja v tej smeri, kar se tiče zdravja ljudi, endokrini motilci, tukaj moramo poskrbeti, da bo človeško zdravje zaščiteno. Hvala lepa za to razpravo danes. Zabeležila sem si vse, sedaj pa se veselim vaših predlogov sprememb in tudi razprave s poročevalci v senci. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče časovnega sporeda, rok za predloge sprememb je 13. november ob 11. Glasovanje v NV bo 21. 22. januarja na plenarnem zasedanju pa bomo o tem glasovali na februarskem zasedanju 2019. Tako. Hvala lepa za to razpravo. Sedaj pa naslednja točka, to je poročilo o izvajanju uredbe o zaščiti živali med prozom znotraj in zunaj EU, to je uredba 1 skozi 2005. Pripravljena mnenja je gospa Kadenbach in ji tudi kar predajam besedo. Prosim, gospa Kadenbach, beseda je vaša. Ja, herzlichen Dank. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es nicht vielleicht vom Ablauf äh, günstig wäre. Mislim, da bi bilo ugodno, če bi najprej imeli kratko poročilo EPRS, potem pa bi predstavila mnenje sama ali naj kar predstavim mnenje? Okay, um, ja, kar začnimo, kar začnimo. Nimamo študije IPRS-a. E Če želite, lahko damo, seveda, IPRS e besedo, ampak začnimo s poročilom potem pa se lahko dotaknemo še česa med razpravo. Hvala lepa torej vsem, dobro jutro. Gre za osnutek mnenja odbora ENVI na poročilo o izvajanju uredbe 1 skozi 2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU. To je za odbor Agri po 54. členu poslovnika. Tisoče živali se dnevno prevaža po EU ali tudi izven v zakol ali v zrajo in pogoji za prevoz so zelo različni. Hvala lepa študije EPRS za, zaščit, za študijo o zaščiti živali med prevozom. Tukaj smo pokazali raznolik pregled nad temi razmerami. Veliko pa je težav, ki jih moramo v prihodnosti nujno izboljšati. Že leta 2012 sem bila poročovalka v Senci za poročilo na lastno pobudo o zaščiti živali med prevozom in zanimivo je bilo, pravzaprav žalostno, da se od takrat ni veliko spremenilo in da se danes soočamo v bistvu z enakimi vprašanji kot takrat. Še vedno živali predolgo prevažajo predaleč in ne vedno v ustreznih pogojih čakalne dobe na zunanjih mejah EU se sploh niso zmanjšale, če si pogledamo zelo vroče poletje. Letos smo imeli resnično dramatične dogodke na mejah. Nadzor je neenoten in sporadičen. Uredba o zaščiti živali iz leta 2005 sicer je imela pozitiven vpliv na dobro počutje živali med prevozom, vendar pa naj opozorim, da, kot sem dejala, obstaja še vrsta resnih težav. Predvsem, in škoda je, da imamo tukaj samo komisijo, kajti v prvi vrsti bi tukaj morali spregovoriti o tem z državami članicami. V prvi vrsti lahko te težave. Lahko vzroke za te težave iščemo v državah članicah, ker se tega niso resno lotile. Tukaj sedaj pa govorimo o smeri komisije. Žal mi je, da veliko vaših ukrepov ni bilo izvedenih, da je zamuda do pet let, med njimi tudi smernice za zaščito živali med prevozom. Pogoji, na katerimi se prevažajo živali, niso samo z perspektive dobrega počutja zanimivi za nas, ampak tudi specifično kot odbor in mi se ukvarjamo s tem. Eno, zdravje pristal pa eno zdravje, človeško zdravje, pa tudi zdravo okolje, dobro počutje živali, vse je tako prepleteno, da lahko to obravnavamo samo skupno. Kar se tiče dobrega počutja živali, seveda to ima velikanske posledice tudi na kakovost živalskih proizvodov in potem tudi na dobro počutje ljudi. Ne higienični pogoji, neprimerni pogoji povečujejo tveganje prenosa bolezni. Nekaj točk iz našega mnenja glede na dejstvo, da smo postorsko zelo omejeni, samo kratek pregled. Izvajanje je oteženo še prav posebno tam, kjer je več državčanic, naprimer, odgovorno za dokumentacijo tukaj, zahtevamo, da pri kršitvah državčanice obvestijo drugo državčanico, kot to pravzaprav uredba iz 2005 tudi predpisuje. Časi za prevoz in to je stara zahteva, ki jo želimo spet izpostaviti. To mora biti omejeno na 8 ur. Pogoj za promet in čas za natovarjanje mora biti poštevano pa naj se gre za kopensko ali vodno. Kot sem že dejala, veliko zamud na mejah, to obžalujemo, kajti to povzroča strahove in bolečine pri živalih. In tukaj eh, nujno pozivamo države članice, da kaj storijo in komisija bi morala to, kar se da hitro izboljšati. Nadzor posameznih nacionalnih organov po uredbi 2005 se je zmanjšal čeprav se obseg prevozov po EU povečuje. Želimo, da bi države članice imele ustrezen nadzor in tukaj moramo bolje opredeliti tudi pristop tveganja, kako se to presoja po državah članicah. Države članice in transportna podjetja se morajo držati vsega, sodb sodišča, tudi pri izvozu tretje države po uredbi 2005. In pozivamo države članice, da tukaj izvajajo še nadaljni nadzor. Vemo, da imamo tukaj tudi vrzel, prevoz do meje in potem naprej v meje. Premislimo o tem, kako bi te vrzeli zapolnili, da ne bi prišlo do iskanja poti, kako se izogniti izvajanju sodb. Prav tako naj kmetom damo spodbude za to, da bi zakol izvajali v bližnjih obratih, ne pa v bolj oddaljenih in potem ne bi bilo potrebe po prevozu. Veliko prevoznih sredstev tudi ne bi smelo biti odobrenih za prevoz in pozivamo države članice, da to ustrezno preverjajo, da že obstoječe dovoljenice tudi ne obnovijo, če pogoji niso ustrezni. Prav tako izrecno pozivamo komisijo, da skupaj z državami članicami izravnajo sankcije med državami članicami, pa nekako so sankcije desetkrat više kot drugod. V nekaterih državah članicah Torej, nekateri plačajo samo desetino kazni drugih. Seveda pa nismo mogli vseh zahtev spraviti v to naše mnenje, ker smo omejeni, tako da bomo imeli še kar nekaj predlogov sprememb, dopolnil. Po drugi strani pa bomo imeli tudi poročilo računskega sodišča, ki se navizuje na posebno poročilo računskega sodišča. To bo predstavljeno v kratkem in to bo potem tudi seveda izraženo v naših prilogih. Hvala lepa, veselim se sodelovanja s poročevalci v senci. Mislim, da čeprav je to samo poročilo na lastno pobudo, potrebno to vzeti resno, izboljšati dobro počutje živali med prevozom za zaščito okolja in tudi za zdravje ljudi. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Besedo dobi poročevalec v senci EKR, gospod Demes Maker, prosim. Ja, dank u wel. Uh, in de eerste plaats hartelijk dank aan collega. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim gospe Kadenbach za ta osnotek poročila. Lahko rečem le, da se nasplošno sto odstotno strinjam z njo. živali so visoko na našem dnevnem redu, še pa posebno kar se tiče izvajanja uredbe, kar se tiče zaščite živali med prevozom. To je nekaj, kar nas že dolgo skrbi, vse izmed nas. In specifično vprašanje za 2016. Takrat sem izražal pomisleke tudi, kar se tiče dobrega počutja živali, kar se tiče izvoza v tretje države. V bistvu v naši skupini za dobro počutje živali smo veliko krat govorili o tem. Slišali smo veliko strokovnjakov, prebrali smo si veliko študij. Vprašanje zmanjševanja časa za prevoz na 8 ur, to je nekaj, kar je moja stranka skoraj da sistematično vse čas podpirala. In vesel sem, da naš odbor pripravlja to mnenje, vesel sem, da je Karen Kardenbach pripravila takšno besedilo, kot ga je. Podpiram jo. 8 ur, to mora biti prednostna naloga. To je nekaj, kar v polni meri podpiramo. Edina sprememba, ki bi si jo želel v tem odstavku, je, da moramo ustaviti razlikovanje med živalmi, ki so eh, namenjene za kolo, in ostalimi živalmi. Naprimer, večina jih je za vzrejo. In mislim, da bi bilo bolje, če bi obe kategoriji živali, obravnavali na enak način. Študija EPRS je jasno pokazala, da je implementacija spoštovanja uredbe nekaj, kar lahko in mora izboljšati pogoje. In o tem govori snotek mnenja. Torej, nasplošno pozdravljam to mnenje, samo peščico predlogov sprememb, nasplošno pa je to zelo dobro poročilo. Hvala. Thank you very much. And the next is again Mr. Huytema. Gospod Huytema je naslednji. Voorzitter, ik, eh, ik spreek ook maar in het Nederlands. Hvala. Govoril bom nizozemsko. Najprej se zahvaljujem poročevalcu. Eh, Poročevalke, oprostite. Mislim, da je pripravila odličen osnutek mnenja. Tudi jaz sem spremljal razprave v medskupini za dobrobit živali. Videli smo tudi dokumentarec, ki ga vsi poznamo, poziva k ukrepanjem. Ne more biti tako, da si posod v kmetijskem sektorju prizadevamo za izboljšanje dobrobiti živali, ko gre za prevoz živali, pa ne ukrepamo. V osnutku mnenja je kar nekaj točk, ki jih lahko polno podprem, recimo, ko gre za število kontrol, ki bi jih morali izvajati 2,3 milijona. To kaže na to, da bi morali na področju kontrol bolj uskladiti naš prestop v Evropski uniji. Eh, ogledati se moramo tudi sankcije, to je omenjeno v devetem odstavku. Nekatere države članice sploh ne spremljajo primerov kršitev na področju prevoza živali. In problem je tudi izvoz živali, kako je to omenil gospod Demes Maker. Če si ogledate podobe, slike prevoza živali, ja pravzaprav bi vam svetoval, da prej pogledate stran. Neverjetno je, kako ravnajo za živalmi, tako kot te zapustijo teritorij Evropske unije. Slišal sem za veterinarje, ki sploh niso ukrepali ali pa so naredili zelo malo v zvezi s tem. Tega problema se moramo zavedati. Um, naša odgovornost je, da nazor odpravljajo ustrezni in usposobljeni ljudje. Jaz se, se spoznam na to področje in vem, da je včasih težko kombinirati zakonodajo o dobrobiti živali z, zakon, z zakonodajo o prevozu. Tukaj apeliram komisijo, da sprejmemo nek celoten svežen. Ne želimo, da bi veterinarska zakonodaja in pa zakonodaja o dobrobiti živali slabo vplivala na prevoz živali. Eh, pogosto tudi niso izpolnjeni vsi pogoji za ustrezen prevoz živali. Treba je izboljšati pogoje, treba je omogočiti živalim, da izstopijo iz vozila in eh, da lahko tudi počivajo. Nujno je treba zagotoviti ustrezna mesta za počitek, to bi moralo postati zakonsko obvezujoče. Hvala, naslednji iz skupine GUE, gospod Ek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalki Karin Kadenbach za ta odlični osnutek. Kolegi in kolegice, jaz sem poletni premor izkoristil za to, da sem da sem si ustvaril lastno sliko o prevozu živali, obiskal sem Slovenijo in Hrvaško, kjer sem si ogledal dva obrata za prevoze živali. To, kar sem tam videl, je bilo. Uh, je Bilo, je bil velik šok. Tudi uh, kolegica Hazenkamp je v Sloveniji uh, Eh, opazovala ta prevoz za menoj, eh, slovenska policija nas je zatirala, zdelo se je, kot da eh, ne spoštujejo evropske zakonodaje, ki velja za prevoz živali. Pravzaprav, čuh ne morem verjeti, kaj vse sva doživela. Tudi, ko sva povedala, da sva evropska poslanca, je slovenska policija z nama ravnala popolnoma nespoštljivo od vsega začetka so želeli preprečevati mm, naše fotografiranje, merjanje temperature, grozili so nama, da nam bodo vzeli potne liste, eh, celo grozili so nam z aretacijo. Meni so vzeli potni list, jaz sem se lahko vrnil šele potem, ko sem policistu dal 200 evrov. No, ampak niso nas ustavili, lahko vam povem, da, v, so, da je bila temperatura v vsakem tovornjaku, ki sva ga pregledala, eh, veliko previsoka. V nekaterih tovornjakih je bilo celo 40 stopinj Celzija, živali so hudo trpele, nihče ni posredoval, ne veterinar, ne policija. In ko smo o tem obvestili inšpektorat, se nihče ni odzval, policija uh, kategorično ne želi nadzorovati stanja v tovornjakih. Takšna je zaščita dobrobiti živali v Evropski uniji. To je sramotno in komisija nam laže, ko pravijo, da večina prevozov živali ustreza zakonodaji. Po uh, Kopru sva obiskala še uh, pristanišče v, uh, na Hrvaškem. Tam so bili tudi tovornjaki iz Litve in res je bilo sramotno, v kakšnem stanju so bile živali. Uh, preseljene potem na ladjo za prevoz. Teh slik ne bom nikoli pozabil. Nespremljivo je, da se kaj takega dogaja v tako imenovani civilizirani Evropi. In to prav gotovo ni bil izoliran primer. Um, to, kar sem tam posnel, bom naslednji teden uh, pokazal komisarju Andriju Kajtisu, prav tako pa bo to na ogled uh, na nemški televiziji in lahko si predstavljate, kaj se bo potem zgodilo, ljudje bodo ogroženi. Naj ljudje kar vedo, kako je z varstvom živali v Evropski uniji in naj razmišljajo o tem, zakaj še vedno večina izvoljenih poslancev si zakriva oči, ko gre za prevoz živali. Verjemite mi, nujno je treba ukrepati. Če ne bomo ukrepali, potem v tej hiši več ne moremo govoriti o morali. Nujno je treba narediti nekaj, tako da bo ta tako da bomo odpravili to uzakonjeno trpinčenje živali. Zahvaljujem se Karin Kadenbach, da je upoštevala tudi moje predloge sprememb. Upam, da se bo res nekaj spremenilo. Veselim se nadaljnih razprav za drugimi poročevalci v Senci. Hvala lepa. Uh, uh, e Hvala, sedaj pa gospa Evi, poročevalka EFDD. Grazie molte Presidente. Ehm, anche io sono contenta di lavorare su questa relazione. Hvala lepa, vesela sem, da sem eh, poročevalka v Senci za to poročilo. Sem poročevalka v Senci v odboru za peticije. Tudi naš odbor je pripravil dobro mnenje in upam, da bo poročevalka to upoštevala. To poročilo je zelo pomembno zaščita živali med prevozom je tudi predmet številnih peticij evropskih državljanov. Tukaj je veliko pritožb na evropski ravni. To poročilo izhaja iz tega, da je bila zavrnjena zahteva po uspešnosti po ustanovitvi preiskovalnega odbora, kot so to zahtevali poslanci. Ta zahteva je bila zavrnjena, niti nismo imeli možnosti o tem glasovati na plenarnem zasedanju. Pravzaprav je to bila kršitev naših pravic in demokratičnih načel, ki bi naj veljala v tej hiši. Ampak naj se vrnem k poročilu. delo Karin Kadenbach je zelo dobro, eh, dobro izhodišče za nadaljne delo. Upam, da bo to poročilo poslalo jasno sporočilo, da je trenutna zakonodaja zelo pomankljiva, predvsem je pomankljivo njeno izvajanje. Pogoji ki jim je podvrženo na tisoče živali, so nespremljivi. Tukaj prihaja do hudih kršitev standardov dobrobiti živali. Obsojamo tudi tiste organizacije, ki so si preprosto umile roke tukaj. Ne želijo prevzeti odgovornosti za prevoze živali. Prevozi so predolgi, in eh, živali med prevozom ne dobijo dovolj eh, tekočin in hrane. To je eden izmed problemov, ki so vedno izpostavljeni v pritožbah. Prav tako ni ustreznih preverjanj. Preverjanja na meji so zgolj neka farsa, niso ustreznih ustrezno izvedeni. No, in komisija poroča o 100 odstotni uh, eh, skladnosti za zakonodajo. To je mm, absurd. Poročilo je zelo dobro, strinjam se z številnimi predhodnimi govorniki, bi pa izpostavila še nekaj točk, v kateri bi se, po mojem mnenju, morali bolj poglobiti. Mm, in lahko bi to tudi vključili v besedilo. Torej, um, prenatrpeni prevozi, ni dovolj časa za, počitka, za počitek, živali ne dobijo dovolj eh, vode. Pogoji prevoza niso ustrezni, mm, vse točke bi morali v poročilu poglobljeno obravnavati. Thank you very much. And now we go to, uh... Hvala lepa. Sedaj pa še drugi govornik in najprej gospod Müller. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama se prisrčno zahvaljujem Karin Kadenbach za to poročilo. No, uh, odbor Agri je pristojni odbor za to poročilo no, eh, tukaj se je jasno pokazalo, da sicer imamo dobro napisano uredbo, ki pa. Eh, ima velike pomankljivosti pri izvajanju. Tukaj smo že večkrat skušali ukrepati, skušali smo vplivati na države članice, ampak nič ne pomaga. Uh, omenjene so čakalne dobe na mejah, potem tudi eh, zbirna mesta. Vemo, da predvsem, ko gre za to, ko se živali raztovori zunaj Evropske unije, niso tam zagotovljeni ustrezni pogoji, recimo kar se tiče hrane in pijače. In še hujše je pri um, mladičkih. Tukaj je treba paziti na to, da ne bo presežen časa, eh, čas 8 ur prevoza. Jaz sem uh, odgovorna kmetica, ki pazi na to, da so živali uh, zdrave tudi doma in zato moramo zagotoviti tudi dobrobit živali, uh, ko gre za prevoz. No, številne države po svetu so že zastavili zelo visoke standarde za dobrobit živali v Avstraliji in na Novi Zelandiji, več sploh recimo ne prevažajo živih ovac. No in komisiji zastavljam vprašanje, ali bi bi lahko zmanjšali obseg prevoza živali za zakol v tretje države. Um, če v tretjih državah niso zagotovljeni ustrezni standardi, potem bi morali prepovedati prevoz živali za zakol v tretje države. Saj imamo druge možnosti prevoza mesa, recimo. Če imamo živali za zakol in so te zaklane um, na mestih, ki niso uh, oddaljena, potem je tudi kakovost mesa veliko boljša. Uh, skratka, tudi v Evropski uniji ni vse ustrezno, uh, zame tudi ni spremljivo to, da po prevozu s tovornjaki potem živali eh, prevažamo še na ladjah. Ko govorimo o tem dosjeju, bi omenjala tudi to, da bomo naslednji teden uh, Eh, razpravljali o zakonodaji izpustov CO2 iz uh, tovornjakov. Uh, tam so predvidene zelo stroge sankcije, če pride do preseganja količine uh, izpustov. In podobno bi morali zagotoviti tudi na področju prevoza živali. Predvsem pa se zavzemam za to, da bi živali, ki so predvidene za zakol, bile zaklane znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Gospa Mec, govorim v imenu Keitha Taylorja, ki je na pomembnem sestanku poročevalcev v Senci. Eh, uporabila bom eh, telefon, ker mi je poslal svoje argumente. Torej, pravzaprav sploh ne bi smelo biti prevoza živali, morali bi uh, um, zakol živali blizu uh, kmetij, kjer so držane živali. Na ta način bi lahko zaščitili živali pred uh, krutostjo, lahko bi tudi zmanjšali negativne učinke prevoza, znižali bi emisije CO2 in pa drugih onesnaževalcev. Sejam se s tem, da bi prepovedali vse prevoze, ki trajajo dlje kot 8 ur. Eh, uložila bom eh, predlog spremembe, ki bo zahteval maksimum 4 ur. Um, Vesela sem, da se poročevalka strina s tem, da bi živali morali krmiti in zaklati v isti regiji, ne pa da jih eh, izpostavljamo dolgim prevozom za zakol. Na ta način je treba zagotoviti ustrezno mrežo lokalnih um, klavnic. Uh, in uh, tudi mobilnih klavnic. Prav tako bi morali zaščititi živali pred dolgimi mejnimi kontrolami, recimo med Evropsko unijo in Turčijo. Uh, te, uh, ti preglede lahko trajajo tudi več dni v hudi vročini in zaradi tega številne živali umrejo in to kljub uh, sodbi Evropskega sodišča, da bi evropski prevozniki morali izpolnjevati zahtev, zahteve iz naše zakonodaje. Vse do končne destinacije, tudi če se ta nahaja zunaj Evropske unije. Uh, No, eh, kakorkoli pomankanje obratov, eh, ustreznih obratov na mejah za tretjimi državami pomeni, da to ni izvedljivo. Zato mislim, da bi morali prepovedati prevoz eh, živih živali v tretje države. In pa ne na zadnje, moramo se soočiti z pomankanjem skladnosti v evropskih državah pozivamo k celi vrsti ukrepov. Eh, treba je zagotoviti ustrezne standarde vozil, več veterinarskih eh, kontrol in pa črni seznam evropskih prevoznikov, ki ne izpolnjujejo pogojev. Prav tako moramo imeti močne mehanizme za sankcije. Prevozniki so predolgo ostajali nekaznovani in uh, sedaj je pravi trenutek, da se to konča. Hvala. Hvala. Gospa Hazekamp je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsako leto se prevaža 4 milijone goveda, 1,3 milijona prašičev in tako naprej. Uh, Eh, torej se prevaža te živali iz različnih koncev Evropske unije in tudi v trete države. V 90. letih sem na televiziji videla dokumentarec o tem, kako prevažajo živali tudi po ladjah iz evropskih pristanišč. In to me je tako šokiralo, to se mi je zdelo tako kruto, uh, Eh, da sem se obrnila tudi na organizacije za zaščito živali in sem jih pozvala naj poskrbijo za odpravo takšnih praks. In sedaj, po 30 letih, se nič ni spremenilo. Komisija trdi, da eh, je stopna izvajanja eh, zelo dobra, ampak to preprosto ni res. Skupaj z kolegom Ekom sem obiskala Slovenijo in Hrvaško. Obiskala sva dve uh, pristanišči na meji Evropske unije, ogledala sem si pogoje prevoza živali in uh, to, kar sem tam videla, sploh ne morem uh, opisati. Šlo je recimo za prevoz govedine in telet na uh, ladjah. Vsi tovornjaki, ki so pripeljali v pristanišča, uh, niso spoštovali evropske zakonodaje. Zgodaj eh, zjutraj smo merili temperaturo v tovornjakih za prevoz živali in marsikje je že zgodaj zjutraj temperatura presegala 35 stopinj Celzija. Živali so smrdele, so bile uh, umazane, prigrete, nekatere so se celo onesvestile, tam ni bilo nobenih uh, veterinarjev in eh, sploh ni bi tam bilo nikogar, ki bi tukaj eh, preverjal upravljanje za živalmi. Policija je celo zapirala pot vsakomor, ki je želel priti blizu živalim. Policija je nas zastrahovala. In lahko vam zagotovim, da tudi med, obstaja, med policisti obstaja korupcija. No in to je splošni problem. Vedno več živali se prevaža, kontrol je manj, prevozni časi so predolgi in številna podjetja dobijo avtorizacije, ki jih ne bi smela dobiti. Poglejte si recimo žival, ki mora biti mm, transportirana iz eh, Bolgarije v Irsko. Eh, ta gre najprej na tovornjak, potem je spet eh, dana na ladjo, potem je spet dana na tovornjak in tako naprej. Um, in marsikdaj te živali končajo tudi v tretjih državah in vse veste, kakšni so potem tam pogoji. Komisija trdi, da gre samo za manjše probleme, da eh, so države skladne za zakonodajo in to preprosto ni res. Naj se vrnem k poročilu. Kot v poročilu EPRS se poročilo osredotoča na živali, ki so namenjene za zakol, ne um, osredotočamo se toliko na živali za živinorejo. In to se mi ne zdi prav, kajti problematičen je tudi tisti prevoz, uh, torej prevoz živali za živinorejo. Predvsem je pre, problematičen prevoz uh, mladičev živali, ki. Eh, se še hranijo eh, pri samicah, eh, ti nimajo zagotovljene ustrezne hrane ali pa vode. Skratka, treba si je ogledati pre, problem predolgih prevozov in tudi problem prevoza v tretje države. Treba je preprečiti trpljenje živali, tudi ko gre za živali za zakol. To pa bomo preprečili samo, če bomo v prvi vrsti imeli um, prehrano v Evropski uniji, ki bo temeljila bolj na zelenjavi uh, in. Uh, brezmesni prehrani. No, ko gre za dolgoročne prevoze, si tukaj eh, države, članice in pa komisija podajo odgovornost iz enih rok v druge in nič se ne spremeni. Tudi v odboru eh, za okolje in pa v odboru za kmetijstvo bi morali ustrajati pri prepovedi tovrstnih prevozov. Hvala v tem trenutku želim še sam spregovoriti kot poslanec, ne kot predsedujoči. Želel bi se zahvaliti poročevalki in pa poročevalcem v senci. Jaz sem že dolgo prepričan, da je prevoz živali na dolge razdalje eh, eden izmed najhujših problemov, ki jih imamo znotraj Evropske unije. Odziv komisije in nacionalnih institucij je ta, da problem prej zakrivajo, kot da ga rešujejo. Upam, da bo to poročilo na lasno pobudo prispevalo k boljšemu izvajanju obstoječe zakonodaje, pa tudi k temu, da bomo poskrbeli za nova in strožja pravila za zaščito živali. Ne. Na zadnje bi besedo spet dal gospe Gutelan, potem pa bomo slišali še komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa Karin Kadenbach za to odlično poročilo. Gospod predsedujoči, tudi jaz sem globoko zaskrbljena zaradi tega problema. Spodbudno pa se mi zdi to, da so tudi drugi kolegi pokazali podobno skrb. Ko ni zakonodaje, si lahko, lahko občutiš frustracijo, ampak ko pa imamo zakonodajo, pa ta ni spoštovana, je to prav tako razlog za frustracije, prav tako pa se mi to zdi zelo cinično. Ko zakonodaja ni spoštovana, je to seveda ovira za napredek. Kolegi so omenili njihove frustracije, borijo se že 30 let, potem smo dobili zakonodajo, vendar pa se z živali ni nič spremenilo na bolje. na živali moramo gledati kot na nekoga, ki imajo uh, čustva. Živali trpijo, če ne dobijo vode, zbolijo med prevozom. Pogosto so to mlade živali, ki potrebujejo tudi uh, matere in res me skrbi, ko vidim, kakšna je situacija v državah članicah. Na naši strani je tudi veliko državljanov, veliko državljanov meni, da to, kar počnemo, ni dovolj in želijo okrepiti zakonodajo na ta način, kot je to opisala Karin. Želijo si bolj strogih ukrepov, zato da bi lahko poskrbeli za ustrezne spremembe. Ta tema je zelo čustvena, hkrati pa mislim, da je spodbudno to, da želi toliko kolegov spremeniti trenutno situacijo. Hvala tebi, Karin, in pa ostalim. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo predstavnici komisije Ani Ramira Sovela. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej se lepo zahvaljujem parlamentu za poročilo. Komisija meni, da je to zelo dobro in tudi zelo dober začetek za razpravo. Poročilo je uravnoteženo. Verjetno ste že slišali prej, da je prevoz živali ena izmed prioritet komisije na področju zdrave živali. Komisija na tem dela. Priznavamo, da še vedno obstajajo določene težave z izvajanjem te politike, ampak kot je podarili to poročilo, je prišlo tudi do določene mere napredka. In Evropska komisija resnično verjame, da se situacija na nekaterih področjih precej izboljša, čeprav je na drugih področjih še vedno slaba, nekatere stvari se slabo izvajo, ampak če se bo zakonodaja izvajala tako, kot je predvideno, bomo s tem zagotovili boljšo zaščito živali. Nobenih dodatnih posebnih komentarjev nimam. Evropska komisija sodeluje z državami članicami in drugimi deležniki na številnih področjih, tudi z nevladnimi organizacijami in pa operaterji. Skušamo rešiti nekatere težave, o katerih smo tukaj že govorili. Nekatere težave zadevajo izvoz živali, druge tudi dolge prevoze znotraj Evropske unije in same živali. To zadeva tako delo kontaktnih točk kot različnih platform in seveda se veselimo že končnega poročila parlamenta. Hvala. Hvala. Karin bi se želela odzvati na to, kar je povedala komisija. Izvolite. Ja, herzlichen dank. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass... Hvala. Pripričana sem, da si komisija prizadeva za napredek. Eh, morali bomo se obrniti tudi na posamične države članice. Poročilo računskega sodišča kaže na to, da ne gre samo za, prevo za vprašanje prevoza, ampak gre za vprašanje, kako se soočamo z dobrobitjo živali, kako se soočamo tudi z problemom človeškega zdravja v državah članicah in na nekaterih mestih je tukaj še veliko prostora za izboljšave. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so prispevali k današnji razpravi. Zahvaljujem se vam, eh, počutim se podobno kot jute, po eni strani sem zafrustrirana, po drugi strani pa me to krepi, ko slišim eh, stališča kolegov in kolegic in njihovih političnih skupin. Prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo doseči napredek. Jaz sem eh, nadomestna članica v pristojnem odboru, odboru za kmetijstvo in tudi tam si bomo prizadevali za to, da bi v končno poročilo unesli tudi stališča odbora Envi. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Mislim, da lahko s tem naredimo pomemben korak v smeri Evrope, ki jemlje resno dobrobit živali in s tem ščiti tudi okolje in zdravje ljudi. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Zdaj pa še časovnica za dosje, časovni rok za predlogu spremlje 18. novembra do 11. 6. decembra bomo o tem glasovali na odboru Envi, na odboru Agripa bo glasovanje 21. januarja. 14. november je časovni rok za predloge spremembe. Predsedujoči je dejal 18, ampak pravi datum je 14. november. Uh, Zdaj pa naslednja točka. ta zadeva Evropsko leto bolj zelenih mest. Gre za predlog resolucije. Najprej bodo besedo dobili soporočevalci pri tem dosjeju. Najprej gospa Schaldemose. Najlepša hvala. Vem, da so številni kolegi iz ELS-a v Helsinkih zaradi kongresa. Bi pa želela pri tem predlogu rezolucije povdariti predvsem pomen po podpori, pomen podpore, da imenujemo dvajsetim zelenim mestom v Evropski uniji uniji. Mislim, da je to dobra spodbuda v smislu zagotavljanja bolj zelenih mest. Zakaj je to pomembno? Okoljsko gledano je to gotovo smiselna politična pobuda, tudi v smislu okolja. Če bomo dobili bolj zelena mesta, bomo lahko okrepili biotsko raznolikost, zmanjšali bomo obseg odpadnih voda, prav tako pa lahko zagotovimo tudi izboljšanje sistemov za zagotavljanje pitne vode še posebej pomembno je zaščititi okolje. Omejiti pa moramo seveda tudi izpuste CO2 z boljšim upravljanjem z emisijami. Enako velja tudi za proizvodnjo toplotne energije v okviru teh ukrepov. Vsi te ukrepi so povezani z okolju prijazno politiko in zato je to zelo dobra pobuda in zamisel. Če bi lahko okrepili evropske zaveze na poti do bolj zelenih mest. Mislim, da bomo lahko izboljšali tudi življenje državljanov, zmanjšali bomo naprimer hrupno onesnaževanje, prav tako onesnaževanje zraka. To je pomembno. Na vseh ravneh je ta pobuda smiselna, podpirati moramo mesta v celotni Evropski uniji, da postanejo bolj zelena, bolj okolju prijazna. In Evropsko leto za bolj zelena mesta je prav gotovo lahko središčna točka, ko razmišljamo o tem, kaj je mogoče storiti. Marsikaj se lahko naučimo tudi eden od drugega pozivam Evropsko komisijo, da ukrepa na tem področju. Menimo, da je izmenjava dobrih zamisli in najboljših praks tudi ustrezen način, da se naučimo o tej problematiki več in da naredimo korak naprej proti bolj trajnostnim rešitvam. Evropska komisija. Upam, da nam bo pomagala, da se bo to dejansko zgodilo v obliki različnih pobud, ki jih bomo lahko podprli tako bomo zagotovili prehod v bolj zeleno Evropo, vzpostavili pa bomo tudi okvir za izmenjavo izkušenj, tako da bomo skupaj postali bolj okolju prijazni. Prosim za podporo tej resoluciji, prosim, da podprete to besedilo v svojih političnih skupinah, iz tega izhajajo številne okoljske prednosti, zdravstvene prednosti, podnebne koristi splošno gledano bomo na ta način izboljšali življenje naših državljanov. In zato prosim, da to podprete. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Skaldemo, sedaj pa gospod Višnjevska, izvolite besedo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da je za misel o bolj zelenih mestih zelo dober projekt. Zadeva več kot 70 odstotkov evropskih mest. Mislim, da bodo bolj zelena mesta doprispevala tudi k bolj trajnostnem razvoju regij in mest, zaradi česar bo tudi življenje prebivalcev veliko boljše. Ko se pogovarjamo o razvoju, moramo razmišljati o različnih vidikih urbanega življenja, upoštevati gospodarske vidike, socialne vidike, pa tudi kulturne vprašanja. Vsi te vidiki so namreč med sebojno povezani, prepleteni. In če bomo te vidike obravnavali na celovit način, potem bomo gotovo lahko uspešni. Sredstva, ki so namenjena oživitvi mest, moramo dopolniti tudi z gospodarskim in socialnim razvojem. Ozelenitev mest lahko seveda poteka na različne načine v različnih državah članicah. Naj predstavim polsko strategijo. Trenutno imamo na Polskem prioritetni program, ki nosi naslov Čisti zrak. Vlada je temu programu namenila 24 milijard evrov v letih 2018-2029. Celotni znesek za ta projekt pa bo presegal 30 milijard evrov. Izboljšali naj bi energetsko učinkovitost stanovanj. z boljšo toplotno izolacijo in pa za posodobitvijo ogrevalnih sistemov. Ogrevalni sistemi so prav gotovo odgovorni tudi za manjšanje emisij. Bolj zelena mesta, ki ne bodo onesnažena, ki ne bodo prekrita smogom, bodo prav gotovo že pomenila korak na poti do doseganja ciljev iz Pariškega protokola. Mimo grede, vsem se lepo zahvaljujem za to, da ste podprli moj predlog spremembe glede prenovitve ETS-a. S tem predlogom spremembe sem želela povdariti ogrevanje po posameznih okrožjih. Na polskem je največja težava pri doseganju ciljev zelenih mest, boj proti smogu. Čisti zrak je naša prva prednostna naloga in okrožno segrevanje, ogrevalni sistemi ter razvoj teh sistemov, to je nekaj, kar lahko izboljša kakovost življenja v polskih mestih. Hvala. Najlepša hvala v imenu Alde, gospa Jeten Meki. Hvala. Lepo se zahvaljujem vsem kolegom, ki so sodelovali pri oblikovanju te resolucije. Pozdravljam pobudo za Evropsko leto bolj zelenih mest. Mislim, da je dobro, da si izmenjamo izkušnje iz preteklosti, prav tako najboljše prakse, ki se izvajajo po Evropski uniji. Velika večina ljudi na svetu živi v mestih in prav tako se večina virov na globalni ravni porablja v mestih. Organizacija mest je v osredju našega boja proti podnebnim spremembam. Priložnosti, ki jih dajo mesta državljanom, zato da državljani lahko živijo trajnostno, učinkovito, da se lahko rekreirajo, da lahko zmanjšajo uporabo avtomobilov na osnovi pametnega urbanega načrtovanja. Vse to je pomembno. In vse to lahko prispeva tudi k zmanjšanju celotnega obsega emisij, ki jih naša družba ustvari. Ponovno odkrivamo starodavno resnico. Ulaganje v zelene prostore in infrastrukturo prav gotovo vodi tudi v številne zdravstvene koristi. In zato moramo takšne prostore vedno bolj razvijati tudi v okviru urbane politike. Ozelenitev nas bo zaščitila tako pred ekstremno vročino kot drugimi vidiki življenja v gosto poseljenih mestnih območjih. Zelene površine prav tako spodbojajo ljudi bolj aktivnem življenju. V metropolitskih območjih, kot je Barcelona, kot tudi v manjših mestih, kot je mesto Lahti na Finskem, obstajajo pobude usmerjene v celovit premik paradigme v smislu urbanega življenja. Mislim, da bi morali imeti ustrezno platformo za pregled vseh tovrstnih pobud. Hvala. Najlepša hvala v imenu zelenih, gospod Eckhout. Ja, Predsedujoči, tudi sam pozdravljam to pobudo. Pričakovanja, ki jih povezujem s temi bolj zelenimi mesti, je, da bodo naše mesta pionirska za večjo skrbo za okolje in boj proti podnebnim spremembam. Tri četrtine evropskega prebivalstva živi v mestih ali v predmestih in trajnostne rešitve za naše civilizacijske težave, moramo najti točno tu in jih tudi uporabiti. Mesta morajo biti dobro opremljena, da bodo omogočala eh, boljšo kakovost življenja, prav tako pa moramo opozoriti in se odzvati na izzive prihodnosti. Z ozelenitvijo mest bi storili velik korak naprej. Samo primer naj podam. Bolj zelena javna naročila bi lahko bila perfektno orodje za to. Tako bi lahko plivali tudi na lokalno gospodarstvo in jih predstavili na trajnost. Velika koncentracija ljudi v mestih pogosto povzroča veliko okoljskih težav, pred katerimi si ne moremo več zapirati oči. Zato pričakujemo od tistih, ki sprejmajo odločitve v EU, da bi stano pobudo oprit mestom in zelenitvi omogočili ljudem, da razmišljajo, o, razmišljajo in dejansko veljavajo možnosti za več trajnosti. Hvala lepa. Thank you and sorry for this. Najlepša hvala. Se pročujem za nesporazum. Gospod Ek je bil to v imenu GUE, zdaj pa bo gospod Ekhart predstavil mnenje v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospod predsedujoči Ekhart Ek. V čem je razlika v lesu Hart? Vsem bi želel čestitati za delo na tej resoluciji, to pozdravljam, kolegi in kolegice so to že povedali, mislim, da se bolj zavedamo tega, da če si ogledamo, konkretne ukrepe na terenu, se v mestih veliko več dogaja. To je dejstvo ne le v Evropi, tudi po svetu. Poglejte samo, kakšna je situacija v Združenih državah. Sicer vemo, da osrednja vlada pravi, da izstopajo iz pariškega sporazuma, ampak obenem se dejansko izvaja veliko okoljskih ukrepov na ravni mest v državah, Združenih državah. Ta globalna koalicija še vedno rase in dobiva vedno več pozornosti. In na koncu bomo tudi prišli do zmanjšanja emisij, ki jih potrebujemo. V Evropi prav tako lahko vidite, da koalicije in meste delujejo na področju krožnega gospodarstva, na področju izvajanja politike proti podnebnim spremembam. Tudi vedno bolj trajnostno napajamo mesta z viri in energijo. To se dogaja v mestih in zato se mi zdi zelo pomembno, da bomo v naslednjem obdobju od leta 2020 še posebej veliko pozornosti posvečali bolj zelenim mestom. Gre torej za izvajanje konkretnih ukrepov na terenu, čeprav nam na politični ravni v Evropski uniji to pogosto ne uspeva. Naprimer, čiščenje naših avtomobilov in izpušnih sistemov na evropski ravni nam je spodletelo in vse aktivnosti smo prepustili akterjem na mestni ravni. In to je nekaj, kar je zelo pomembno v številnih držav šencah. Če lahko to storimo, mislim, da bomo v ta način podprli zelena mesta. V vsakem primeru sem zadovoljen, da imamo to pobudo in podpiril bom tudi to resolucijo. Hvala. Zdaj pa v imenu FDD, gospa Evi. Najlepša hvala, gospod predsednik, tudi jaz v celoti podpiram ta predlog resolucije zelenejša mesta v Evropski uniji bodo bistvenega pomena v naši skupni prihodnosti. Želimo si bolj čistih mest. To bi moralo biti pravilo, ne izjema, nekaj, kar bi morali zagotoviti že prej, ampak zaradi več desetletij slabega upravljanja z okoljem so številna evropska mesta zdaj zelo ranljiva. In to je še posebej očitno tudi v primeru nekaterih večjih ekstremnih podnebnih dogodkov. V Italiji, od severa do juga, smo bili pred nedavnim prepuščeni tem neljubim podnebnim katastrofam, ki so bile zelo destruktivne in prišlo je tudi do številnih smrti, ki bi se jim lahko izognili, če bi skrbeli za svoje okolje, če bi bolje zaščitili našo naravno dediščino in poskrbeli tudi za bolje ravnoteže med mestnim razvojem in pa ozelenitvijo mesta odpornost mesta, torej bistvenega pomena, ključni koncept, ki ga moramo še posebej izpostaviti v tej resoluciji. Ta resolucija nam daje priložnost za to, da omenimo tudi razvijanje bolj zelene infrastrukture, na osnovi česar bodo naša mesta postala bolj močna. Leto 2020 bi res moralo postati Evropsko leto bolj zelenih mest, to podpiram do leta 2040 pa moramo sprejeti tudi nekakšen časovni načrt, znotraj katerega se moramo sredotočiti, kaj lahko v tem naslednjem desetletju evropska mesta storijo, zato da se prilagodijo podnebnim spremembam. Žal, vidimo, kakšne so negativne posledice podnebnih sprememb v vsakdanjem življenju. Kot so povedali kolegi in kolegice, na terenu pogosto te ukrepe izvajajo občine, ki so prepuščene sebi. Regionalno in nacionalni ravni se s tem ukvarjajo, na evropski ravni pa ne poskrbimo za dovolj podpore. To je treba popraviti. Potrebujemo tudi strateško načrtovanje, ki je odvisno tudi od aktivnega sodelovanja evropskih državljanov. Moramo pa tudi vzpostaviti dialog s civilno družbo, zato da bomo videli, kaj si državljani sploh želijo. Prihajam iz Lombardije in upam, da nam bo uspel prehod iz modela, v katerem smo živeli do zdaj. Mislim, da smo vse vire znotraj tega modela izčrpali, prav tako našo pokrajino. Želel bi omeniti še poročilo iz leta 2018 glede uporabe prsti. In tam je bilo omenjeno, da prihaja v Italiji do velike škode za prst. Toliko in toliko kubičnih metrov na sekundo. Naj še sklenem. Zaenkrat je naša politika taka, da se okolje še slabše in ne dosegamo trajnostnih ciljev. Še posebej ne dosegamo cilja 15. Uložili bomo predloge sprememb k temu pomembnemu besedilu. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili z intervencijami poročevalcev in poročevalk v senci, ste pa nekateri poslanci prosili za dodatne komentarje. Gospod Zorin, najprej. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitam avtorjem te resolucije, ki predlagajo, naj imenujemo Evropsko leto bolj zelenih mest. V družbi se soočamo z velikimi izzivi, z izzivi v smislu zaščite kulturne dediščine, z izzivi glede neučinkovitosti transportnih sistemov, neučinkovitosti zgradb in tako dalje. Vse to vodi tudi v velike okoljske katastrofe. Zato moramo spodbuditi tudi sodelovanje evropskih državljanov v prehodu v bolj zeleno obdobje. Moramo zagotoviti tudi ustrezno financirane, zato da bomo zagotovili trajnostno življenje evropskih državljanov. Povdariti bi morali tudi, da bi revolucija v tem smislu lahko prispevala tudi k izboljšanju življenjskih standardov v manj poseljenih območjih. Lizbona bo postala zeleno mesto leta 2020, to je predlagala Evropska komisija in to je tudi posledica več različnih pobud, ki so se izvajale v Lizboni skupna uporaba avtomobilov, uporaba javnih koles, pa tudi nekatere pobude glede izboljšanja energetske učinkovitosti zgradb so prispevali k temu. In z velikim ponosom lahko rečem, da je Lizbona postala Evropsko zeleno mesto v letu Evropskih zelenih mest. Poskrbeti moramo za to, da bodo mesta postala bolj prijetna tudi za prebivalce, vložili bomo nekaj predlogov sprem, ampak mislim, da je to dobro izhodišče za nadaljevanje dela. Hvala. Zdaj pa dobi besedo še komisija. Izvolite. Yes, thank you very much for, um... Najlepša hvala za besedo in hvala tudi za predlog resolucije. Evropska komisija pozdravlja vso pozornost, ki jo Evropski parlament namenja ozelenitvi mest na lokalni ravni. Na ravni Evropske komisije se že več let ukvarjamo s tem vprašanjem in omenila bi nekaj primerov, ki odražajo to, da se Evropska komisija doseči, želi doseči ozelenito mest, kar bo bolje za evropske državljane in za življenje vseh. Že več let Evropska komisija dela v okviru nagrade, ki je bil prvič podeljen pred desetimi leti, zelena mesta. Od, eden od evropskih poslancev je ravno kar omenil dejstvo, da bo Lizbona postala zelena prestolnica leta 2020 in to bo tudi izvrstna priložnost, da povdarimo pomen te pobude. Leta 2020 bo namreč tudi deseta obletnica te nagrade in to bo zelo pomembna In to je tudi zelo pomembna nagrada, ki odraža pozitivno delo mest pri različnih vidikov, ki vodijo v bolj trajnostni razvoj mesta. Želeli bi si tudi bolj tesnega sodelovanja z vami kot institucijo, zato da bi ta dogodek postal bolj prepoznaven. Ustrajati moramo tudi pri biotski raznolikosti, zeleni infrastrukturi. Vse to je v osredju vaše resolucije. Mislim, da je to dobra priložnost, da še bolj upozorimo na pomen delovanja na lokalni ravni, ko skušamo izboljšati in zaščititi naše okolje. Evropska komisija se ukvarja z različnimi vidiki, kot ste povdarjali nekateri med vami, je trajnostno vprašanje horizontalne narave. V mestni agendi imamo predvidena številna partnerstva, akteri na lokalni ravni z nami intenzivno sodelujejo, naprimer uporaba zemljišča je zelo pomembna, nekdo je to omenil, prav tako biotsko raznolikost. Oblikovali so naprimer akcijski načrt, ki je trenutno v procesu javnih posvetovanj in dobili bomo predloge številnih političnih ukrepov, na osnovi katerih ne bi izboljšali uporabo zemljišč in biotsko raznolikost. Naravna raznolikost je prav gotovo nekaj zelo pomembnega. To nam bo dalo rešitve v smislu omilitve največjih negativnih učinkov za mesta v obliki onesnaževanja vode, zraka in tako dalje. No, ravno kakovost zraka je bilo zelo pomembno vprašanje, ki ste ga omenili. Imamo naprimer dialog za čisti zrak. Komisija vse poziva, da bi tudi za postopke ugotavljanja kršitev izboljšali kakovost zraka v naših mestih. Prav tako bi se sklicala na nekatere specifične projekte, naprimer projekt OnRoot, ki se je začel leta 2016 in je usmerjen v promocije urbane zelene infrastrukture na lokalni ravni. 20 mest sodeluje pri tem projektu in ta projekt še vedno traja. Prav tako smo vzpostavili mrežo nominiranih in pa zmagovalnih mest. Približno 40 takšnih mest je na ravni Evropske unije in po vaši zaslugi, po zaslugi pilotnih projektov izboljšujemo mrežo za izmenjavo najboljših praks. To je eden od osebinskih elementov, za katerega ste povedali, da je zelo pomemben, da se lahko mesta kaj naučuje, naučijo med sebojno in da izboljšajo svojo situacijo. Letošnje leto se je komisija še posebej posvetila temu vprašanju. Organizirali smo tudi zeleni teden, posvečen ozelenitvi mest. Ta dogodek je bil zelo uspešen, še posebej v obliki speed datinga, kjer so se evropske državljani lahko usedli skupaj za mizo in si izmenjali najboljše prakse, ki so jih na to prenesli v svoja mesta in skušali to izvajati. Na koncu bi želela omeniti še financiranje, tudi na to ste upozorili. Na lokalni ravni je treba financiranje nadaljevati. To je treba vključiti tudi v večji finančni okvir, ki ga predlaga Evropska komisija. Trajnost nasploh je zelo pomembno vprašanje, ki mora biti integrirano v večji finančni okvir. Potem imamo na voljo tudi financiranje iz programa LIFE, ki podpira ohranjanje biotske raznolikosti in za ta sredstva je predvideno povečanje v višini 25 odstotkov obsega. Z veseljem pa se bom z vami pogovarjal o tem še v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še časovnica, rok za predlog spremembe 14. november ob 11. O osnutku resolucije bomo na odboru in vi glasovali 6. decembra. Razprava in glasovanje pa bo na plenarnem zasedanju potekalo v Strasburu januarja naslednje leto. Zdaj pa naslednja točka, to je izmenjava mnen z gospodom Björnom Hansenom, ki je izvršni direktor Evropske agencije za kemikalije. Prosim, da se nam pridružite na govorniškem odru. Pred nami je dolga razprava. As, um, two quite heavy documents. Prejeli smo dva obsežna dokumenta, najprej splošno poročilo za leto 2017, potem pa še programski dokument EHE e za obdobje 2018 do 2020. Prosil bi vas, da povzamete glavno vprašanje, ki so vključena v te dokumente v 15 minutah, če je to le mogoče, potem pa bomo začeli tudi z razpravo s poslanci ponovno vas lepo pozdravljam v Evropskem parlamentu. Izvolite, beseda je vaša. Very, very much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci. Zelo vesel sem za vabilo, ki ste mi ga poslali, da predstavim delo Ehe in našo pozicioniranje v tem veliko večjem okviru znotraj Evropske unije ker sem prvič tukaj pri tem dialogu, to bo vsako leto, se tega že veselim, razumem, da je potrebno. Dovolite, da najprej podam nekaj osebnih premislekov, potem pa bom se dotaknil nekaj od točk, kar se tiče leta 2019, pa tudi kar se tiče naslednjih pet let, naslednjega desetletja, kot uvod za razpravo. Skoraj da leto dni sem že na položaju in skoraj da pred letom nisem bil tukaj, sedel skoraj da tukaj, mislim, da celo na tem sedežu za potrditveno predstavitev, za potrditveno predstavitev, ko ste me potrdili kot novega direktorja Eike. Po letu dni lahko rečem in že takrat sem to omenil, da me zelo fascinira sodelovanje med politiko in znanstveniki, ta umestnik, me zelo zanima in še vedno sem zelo entuzijastičen, kar se tiče tega. Zelo me to fascinira in sedaj sem vesel, da lahko delam na znanstveni strani, pa sem delal na politični. Tako da, torej, entuzijazem še ostaja. Rad pa bi povedal tudi, da so mi zelo pomagali v agenciji pri časnem privajanju na delu, pa tudi člani tega odbora, potem osebje fizičnega odbora in vseh forumov, ki so mi pomagali pri tem, da se navadim na svoje delo. Šel sem skozi vse klasične korake, najprej sem se počutil izgubljenega, potem. Mm, sem imel nekaj časa, da sem se navadil, sedaj pa zdi, da sem vse in upam, da bom v naslednjih petih letih torej, eh, resnično storil to, kar je potrebno. Veselim se tudi naslednjega desetletja. Če si ogledamo izzive za 2019 in tudi malo dlje, mislim, da najprej, če orišem naše prednosti, veline, potem pa bom razložil, kako mislim, da nam lahko te pomagajo pri soočanju z izzivi. Jasno je, in to sem videl že prej, preden sem prevzel to funkcijo, ampak sedaj to vem, ko sodelujem z vsemi organi. Nekaj. Imamo zelo veliko kompetence, entuzijazma in razumevanja, kako ustrezno izvajati zakonodajo na področju kemikalij. Dobri smo glede sinergij in tudi, kar se tiče doslednosti prek različnih področji. Verjetno veste, da je osnovna uredba EKE, nekakšna mašinerija za proizvodnjo informacij, ki se uporablja potem skoraj da vseh drugih delih zakonodaje, tudi tiste, ki je mi ne izvajamo v EKE. Tako da mislim, da imamo prav posebno odgovornost, da zagotovimo, da naprimer, kar se tiče plastifikatorjev, da imamo ustrezne podatke, ki jih potem podamo naprej, tako da bodo zakonodajalci vedeli, zakaj gre. Samo primer. To so naše pristojnosti, naše izzivi za 2019. Mislim, da bom začel z ričem in klasifikacijo in splošnim poročilom komisije, ki bo gledala deset let nazaj. Odrisanih je kar nekaj ukrepov. To kaže tako prednosti kot slabosti trenutnega izvajanja v EKI. Se popolnoma strinjamo s temi sklepi in ukrepi komisije in to, kar vidimo tukaj kot povzetek, če smem temu reči, tako je, da je ECA na dobri poti, da pa je potrebno veliko še postoriti. Vrič kot tak je tudi učinkovit, to pomeni, da mehanizmo v vriču dosegajo svoje cilje, ampak ni pa vrič sam še dovolj učinkovit. Povišati moramo učinkovitost in tudi output KPC dela še imamo, da dosežemo cilje, ki smo se jih zadali z vričem na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju, smo to storili in mislim, da se je to potem ponovilo na področju kemikalij tudi v trajnostnih ciljih. Tisočletja, to res. Usmeritev je prava, zaostajamo pa in potrebno bo nadoknaditi. V Eki, sam kot direktor, smo pripravljeni sprejeti ta izziv in dokazati, da bomo z delovnim programom, z delom, ki ga izvajamo, temelječ na izkušnjah, ki smo se jih nabavili do sedaj, to tudi uspeli. Prav tako imamo izzive na drugih področjih. To je bil torej rič klasifikacija in označevanje, potem pa še nekateri drugi izzivi. Biocidi, manjša sestra pesticidov. Tukaj nekoliko zaostajamo pri izzivi programu pregleda. In to pomeni, da je manj avtorizacij EU, to je novost biocidov, v primerjavi s fitosanitarnimi sredstvi, da lahko podjetja zaprosijo za odobritev na ravni EU, podobno kot pri Riču. Ampak zaostajamo pri tem programu. In to pomeni, da torej nimamo dovolj prihodkov od pristopin na tem področju. Tukaj moramo torej pospešiti program in tako stabilizirati tudi prihodkovno plat in financiranje programov na tem področju. Potem pa prihodno soglasje. Tukaj implementiramo Rotterdamsko konvencijo, ki je verjetno najbolj učinkovita konvencija na področju kemikalij, kar jih imamo. Zagotavlja, da se informacije širijo po vsem svetu o kemikalijah, kako zagotoviti, da jih lahko varno uporabljamo. Konvencija je bila izjemno uspešna. To v bistvu pomeni, da imamo več dela, kot smo pričakovali, ampak nam uspeva. Mislim, da je vredno omeniti, da je uspeh te konvencije pri pomoči celemu svetu, da stezno ravnajo z najbolj nevarnimi kemikalijami, nekaj, kar prispeva hm, k naši obremenitvi. 2019 in potem naprej v Eki smo dobili nove naloge, zelo smo ponosni, zelo smo hvaležni, da je tako. Menimo pa tudi, da so naše pristojnosti, kar se tiče doseganja sinergij med nalogami, ki jih izvajamo, pa tudi doslednost z ostalim pravnim redom glede kemikalij v Evropi, pa tudi globalno gledano, ena naših vrlin prednosti. In zato je naša naloga, da zagotavljamo to doslednost. Pomembna je pa to vedno izjiv trenutno sedaj gremo preko običajnega postopka. To si boste ogledali skupaj s kolegijem svetu, uredba PROPS, kar se tiče izvajanja Stokholmske konvencije in tukaj bomo imeli nove naloge. Gre za spostavitev tako imenovanega središča za strupene zadeve, strupene snovi. Tukaj si želimo, da bi imeli nacionalne točke za stike za središče, za strupene snujiče, naprimer potrebujejo ljudje na svet za otroka, ki je pogovt nekakšen novan osnov. Prav tako, tukaj se trudimo z glede za zaposlovanje, želimo pripraviti tudi eh, pragove izpostavljanja za delavce za določene snovi in skušamo ponuditi tudi informacije za kemikalije v določenih materialih. Tukaj želimo seveda narediti napredek tudi, kar se tiče direktive na področju odpadkov, kot sem dejal. Sem počaščen, da smo lahko prezeli vse te naloge in mislim, da je to dobra investicija, je pa to velik izziv za agencijo in osebe, ampak smo pripravljeni na to. Če pogledam potem še malo dlje, prek 2019, naslednje desetletje, naslednjih pet let, morda dve glavni vprašanji, ki bi jo rad omenil. Najprej proces dokončevanja našega strateškega načrta, ki bo orisal našo pot zeko v naslednjih petih letih. In vidimo tri glavne prednostne naloge, ki jih želimo se lotiti. Najprej, da postanemo še boljši pri prepoznavanju tveganih kemikalij, jih ocenimo in komisiji in njenim postopkom nudimo ustrezen nasvet za, ustrezen nasvet za spremljavo teh kemikalij. To je ena od prijaznih nalog, druga je, da zagotovimo, oziroma pomagamo zagotoviti, da se informacije posredujejo od tistih, ki informacije imajo o kemikalijah, njihovi varnosti, naprimer mi, prijeki, da se to posreduje uporabnikom in tudi potrošnikom. In bodo lahko tudi ti kemikalije uporabljali varno. In potem tretja prednostna naloga, to bi pa označil kot integracijo. Želimo si nadaljnega sodelovanja, kot sem dejal, tako rič kot kop stagnovne dela zakonodaje, ki potem pljota na tisoče drugih zakonodaj v EU. In želimo si zagotoviti, da bo delo, ki ga upravljamo mi, glede teh kemikalij, posredovano naprej in vključeno v pravni red glede kemikalij. Želimo pa seveda prispevati tudi globalno k uporabi kemikalij. Veliko je sinergije, kjer lahko pomagamo jih doseči. To so to, torej te tri prednostne naloge in to je zelo povezano s tem, kar je sklenjena komisija v svojem poročilu, ko so rekli, da imamo potencial, kar se tiče zagotavljanja takšnih sinergij in doslednosti na ravni EU, pa tudi mednarodno. In potem še končna točka, zadnja točka. Če pogledam še malo naprej, to pa je seveda večletni finančni okvir. Tudi tukaj ste v procesu razpravljanja o tem. Z mojega vidika vidimo ključno vlogo agencije pri doseganju nadaljnih sinergij, nadaljne doslednosti, še več zakonodajnimi dosjeji in to je seveda tudi zahteva z vaše strani, tudi strani sveta in komisije da bi torej imeli stabilno financiranje. V naslednjem finančnem okviru, če bi to bilo tako, potem bi lahko nadaljevali z integracijo našega dela eh, z desetinami drugih zakonodajnih dosegov, s katerimi smo povezani, ki jih ne izvajamo, imamo pa znanje, informacije in pristojnosti, da prispevamo. Tako, naj zaključim. Hvala lepa še enkrat, da ste me povabili in veselim se razprave. Hvala lepa za to predstavitev. Najprej kontaktna oseba za stike z Eko, gospod Pjeha. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospod direktor, za zelo podobno predstavitev dejavnosti Eke. Gospod Hansen je bil manj 1. januarja 2018, tako da torej imate že 10 mesecev izkušen in zdi se, da seveda to obdobje ni ravno dolgo, je pa dovolj, da bi se lahko spoznali z dejavnostmi agencije in si zadali strateške cilje, prav tako pa, da se naučite kaj izzivov in napak, ki so mogoče bile prisotne. Kolikor vem, je misija ena glavnih strategij EKE, predvsem povečanje dodane vrednosti, kar se tiče prave podatkov, kar se tiče nekaterih pomislekov, ki jih imamo s kemikalijami. Tako EKE postaja tudi nekakšen raziskovalni center in s tem bi radi dvignili kakovost, kar se tiče letevne novih nalog na področju kemikalij, še prav posebno, kar se tiče varne uprave kemikalij. Danes sva se pred tem sestankom že sestala, tega ne skrivam. In tako kot sem že takrat dejal, bi me še prav posebno zanimale informacije, sklepi, ki se dotikajo uredbe RIČ in drugih drvan agencije, še pa posebno, kar se tiče strategije načrta dela za naslednja leta v registrirani bazi podatkov. Prav tako si želim izvedeti več o tem, kako je vse skupaj povezano z novo zakonodajo Evropske unije, zakonodajo o odpadkih, pa tudi zakonodajo, ki je je povezana z nekaterimi drugimi področji, ki so še premalo prepoznana. Torej, leto 2018 je bilo pomembno leto, to je bilo nekakšno mejno leto, kar se tiče podatkov za registracijo. Podjetja, ki uvažajo več kot tono kemičnih substanc na leto v Evropsko unijo, so morala registrirati svoje snovi, in to na ustrezen način. Na ta program se bom še vrnil. Še prav posebno pa bi me zanimale informacije, katere države so bile uvažene, katere snovi. Vem, da je to zelo delikatna zadeva skrivnosti, poslovne skrivnosti, ampak vseeno mislim, da moramo govoriti o tem, kakšen je postopek registracije od britve in spuščanja na trg teh snovi ena glavnih težav, povezanih s kakovostjo podatkov pri registraciji, so različni viri. Različni viri pravijo, ocenjujejo, da je tretjina snovi, ki se dopušča v prodajo Evropi, vzbuja več ali manj pomislekov, kar se tiče izpolnjevanja varnostnih standardov. Govorimo celo o neke vrste. ne nadzorovanega priliva kemikali na evropski trg. Vloga EKE bi, po mojem mnenju, morala biti ključna in zelo dejavna, še prav posebej na tem področju, seveda sodelujoč z drugimi organi in državami članicami v EU. Kot politik, pa tudi zdravnik, izpostavljam, da, in to želim dvakrat izpostavljati, da se ne smemo igrati z varnostjo češkega zdravje pa tudi seveda dobrega počutja živali. In sedaj je breme dokazov dano na stran podjetij, ki prodajo kemikalije. Morajo dokazati, da so snovi varne, pred njih prodajo. Žal, zadnji podatki, citiram politiko, pa tudi Neškega vrata za oceno tveganja v Agenciji za okolje, kažejo, da približno 30, približno tretjina, 32 odstotkov od vseh registriranih kemikalij v EU pod ričem ne predstavlja in nima ustreznih varnih poročil. To pomeni, da ustvarjamo neko nevarno vzdušje tudi v tistih srednjah, ki se ukvarjajo s tem, prav tako pa tudi za potrošnike. To lahko pomeni potem precejšnje težave, glede te teme in potem moramo imeti tudi vsebinsko razpravo, kar se tiče uporabe kemikalij. Včasih dvomimo tudi o odločitvah Eke, kar se tiče odobritve nekaterih kemikalij. Tukaj se navezujem na sklepe nekaterih organov kako se boste odvali na tem področju, da bi poskrbeli za to, da bi lahko delali bolj pregledno, bolj odprto, glede na dejstvo, torej, da obstajajo nekateri pomisleki, kar se tiče varnosti. Gospod direktor, priznam, da torej, če mm, določenih podatkov ni, ne moremo govoriti, da so snovi nevarne, da to ni dovolj. Potrebno je vse natančno preveriti. Seveda pa se je potrebno lotiti. Ustrezna registracija, to mora biti prvi korak. Če registracija ni ustrezna, tako kot bi moral biti, potem tudi ostali del procesa, katere snovi, katere kemikalije bi naj bile ocenjene kot varne ali ne, ne morajo biti ustrezne in potem ne moramo imeti odobritve uporabe določene snovi, ker bo potem to neverodostojno. Prava registracija je torej ustrezna in tisto, kar moramo zagotoviti. Mnenja nekaterih poslancev, ki pravijo, da bi morali objaviti vse podatke, katera podjetja niso v postopku registracije. Predložile vse dokumentacije, mislim, da bi o tem morali tudi razmisliti. To bi bilo morda dobro. Seveda vem, da je to precej delikatna zadeva, ampak mislim, da je najpomembnejše, da bi eka delovala verodostojno in bi bila pomembna agencija, ki sprejema odločitve na področju zdravja ljudi in dobrega počutja živali. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Naslednja gospa Rivazi, prosim. Eh, eh, Hvala, gospod predsedujoči, lepo pozdravljeni predsednik IHE, dobrodošli na odboru MV. Kar predvsej pa se je napadla nemška agencija za zaščito okolja, pa tudi BFR, zelo dobro vemo, kako je bilo z devo glifosat, bi lahko pojasnili, kakšno je trenutno stanje. 100 tisoč molekul naj bi krožilo po Evropski uniji, ki ste jih ustvarili. Leta 2007 ste imeli oceno, Zanima me, kakšno je trenutno stanje. Od leta 2015 pa naj bi imeli registr. Kakšno je trenutno stanje pri oblikovanju tega registra? 1500 teh dokumentov naj bi bilo v registru od leta 2007 do 2015. Kot je povedal kolega, naj v tretjini primerov sploh ne bi prišlo do nadzora ali pa dokumenti niso skladni z zahtevami, kaj boste storili glede tega. Potem pa še nekaj, kar smo obravnavali v primeru pesticidov. Če sem jaz proizvajalka, pošljem nek dokument, ki ne bi ga vnesli v registr, začne se celotni proces preiskav. Preverite te preiskave in na to odobrite to aktivno substanco na trgu. Torej, najprej to odobrite, potem pa vsebinsko preverite, ali je dosje celovit in dejansko zagotavlja ustrezno zaščito pred toksičnostjo proizvodov. Odobrite torej proizvode, ki se potem prodajajo in tržijo, šele naknadno pa ugotovite, da gre za zelo strupen naslov. V uredbi piše, da naj bi preverili 5 odstotkov unešenih podatkov, podatkov, ki so unešeni v registr. Mislim, da bi morali preveriti 100 odstotkov podatkov, če želite biti kredibilni. Potrebujete več sredstev? V redu, koliko? Povejte koliko, povejte koliko strokovnjakov potrebujete, saj mislim, da bi morali dejansko vse preveriti in to na natančen način. Pa še nekaj glede biocidov. Zanima me vaše stališče glede evacijske skupine, ki združuje strokovnjake iz različnih nacionalnih agencij. Zakaj povabite k sodelovanju predstavnike industrije? Tukaj obstaja zelo velika polemika glede na oskrižja interesov. To je nespremljivo. Pri oceni biocidov ne moramo imeti tukaj nekakšnih predstavnikov industrije. Tukaj morajo delovati neodvisni strokovnjaki industrija ne more biti prisotna v delovni skupini. Zanima me vaš odziv na to vprašanje. Pa še nekaj bi želela dodati, zaupamo vam. Torej, vam, Evropske agencije za kemikalije. Če je treba kaj izboljšati, je treba to izboljšati zdaj. Povejte, kaj potrebujete od Evropskega parlamenta, kako ne to storimo in kako lahko to izboljšamo. Poročilo BFR pa je bilo kar hudo v tem smislu. Thank you very much and the next is Mr. Eichhut. Ko sedaj pa še gospod Ekovt. Hvala lepa, predsedoči. Hvala lepa, gospod Hansen, za vodne besede. Mislim, da lahko iz vprašanj že razberete, da smo nekoliko presenečeni, kako ste se izognili nekaterim stvarem v vodu. Vse sam sem. Veste, da so bile objavljene nekatere informacije in vem, da boste dali, da je to nekaj, kar je bilo že znano, ker stvari ne izboljša ali ne poslabša, je to še vedno velika težava. Gre pa za temeljne sestavine riča. Začelo se je 2007 in od 2010 od, moramo dokončati vse doseje pri velikih zadevah in EKA mora to preveriti. In če sedaj po desetih letih gotovimo, da tretjina dosejev kemikali na evropskem trgu niso popolni, potem je ekis podletelo, čisto enostavno. Tudi če rečete, da, ampak lahko preverimo samo 5 odstotkov, kot je to zapisano v zakonodaji. Koliko dosejo? Več kot 40 tisoč? Potem ste prejeli 5 odstotkov. Koliko? Jih je bilo zavrnjenih 4-5, to je veliko manj, kot če bi resnično ustrezno preverili teh 5 odstotkov. Direktiva REACH je zelo jasna če ni podatkov, ni dostopa do trga. To je ključno načelo Riča. Ni podatkov, ni dostopa do trga. Če tretjina kemikalij ni ma, polnih dosegov, ni podatkov, potem ne bi smeli biti na trgu. Pa še vedno so. Kaj je Eka storila? Razen tega, da pravi, ta dosej ne izpolnjuje obveznosti, potem to vrnete nacionalnim organom. Smo sedaj v igrici, da vi to pošiljate nacionalnim organom, nacionalnim organom, evropski ravni, je to pravi način, da povrnemo zaupanje v agencijo. To je odgovornost riča. Ni podatkov, ni trga. Za tretjino snovi so nepopolne podatke. Skrajni čas je, da EK nekaj stori, tudi vi. In pokažete, da veste, da vas to skrbi. Smemo reči, da so kemikalije nevarne. Težava je v tem, da ne vemo, zakaj gre in to. Je 95 odstotkov kemikalij na trgu in za tretjino od teh nekaterih ključnih vprašanj nimamo podatkov, je kot toksologija naprimer, ker so dosejene popolni. Nekatere študije niso bile izvedene. Čas je torej, da zelo jasno komunicirate tudi glede, tega, glede katerih dosega so bili sprejeti, kateri ukrepi in zakaj so snovi še vedno na trgu. In zakaj imate sedaj memorandum o dogovoru, ko spet govorite o kakovosti podatkov, retorika, ki jo sli, poslušamo že leta. Ne gre za kakovost, gre za to, da ni podatkov, ni jih. In to je kršitev evropske zakonodaje. Nekaj bo potrebno storiti dobro pravite, gremo prav v smer, potrebujemo več osebe. Povejte, koliko ljudi potrebujete. Ne morete se skrivati za tem. Gre za varnost naših državljanov in moramo sto odstotno vedeti. No, sto odstotno dobro, to pretiravam. Tega nikoli ne bo. Ampak saj sto odstotno pripričani moramo biti, da so doseji popolni. To zahteva zakonodaja, pa niso. To je težava. In EK že leta govori, da želi to izboljšati. Edino, kar vidimo, pa je memorandum o soglasju s kemično industrijo in potem se to sliši in bere. Jo, to je pa tako težko, ampak ni mi mar. To je odgovornost, to je njihova odgovornost in morajo dati podatke. To morajo storiti, morajo zagotoviti, da so popolni in vi morate zagotoviti, da izpolnijo zakonodajo. Če ne, pa ne smejo biti na trgu, pa še vedno so. In to je vaša težava. In to morate rešiti. In to takoj, ne pa sedaj še leto, dve govoriti o tem soglasju s kemično industrijo. Hvala lepa. Prosim, doktor Martin, če ima kakšen prispevek. Prosim, beseda je vaša. Okay, um... Doktor Martin, uh, is the EP rep? To je predstavnica Evropskega parlamenta v pravnem odboru Eke in to je njena funkcija. Spoštovani predsedoči, poslanke in poslanci, najprej naj izkoristim to prvo priložnost, da se vam zahvalim, da ste me imenovali za vašo predstavnico pravnem odboru Eke. Prvo leto je bilo leto praznovanj, sprememb in izzivov. Eka in Vrič sta praznovali 10. obletnico 2017. Prav tako je to čas, da razmislimo, kaj smo že postorili in amerikanske dosežke agencije, ki smo jih imeli. To gre prek meja, sedaj še 28. terice. Vrič je bil globalni trendsetter. Spremenili smo obstoječe scheme, uvali nove, držav kot so Kitajska, Koreja, Malezija, Rusija, Turčija. 2018 je bilo tudi leto končnega roka za registracijo nizkotonažnih snovi in kot državljanka EU, ki prebiva v Združenem kraljestvu, sem bila impresionirana na infrastrukturo, ki je bila spostavljena za to. To je tudi leto sprememb, moje imenovanje je je sopadalo z imenovanjem novega direktorja, seveda pa obstaja še kar precej izjiv pred nami. 22 tisoč snovi je sedaj bilo registriranih pod ričem in potrebno je izboljšati kakovost dosjejev in prav tako je ustrezno izpoznavanje pogojev še vedno točka na našem dnevnem redu. Ne na zadnje, EK ima tudi nove naloge, spustitev nove potekavne baze, kar se tiče nevarnih kemikalij in kot državljanka in raziskovalka resnično pozdravljam to pobudo. Tako bomo izvedeli veliko. osnovih za reciklažo, ne vemo pa še dovolj o odpadkih. Pričan sem, da EK e ima strokovno znanje, da se loti teh zahtevnih izzivov. Njen uspeh pa je seveda odvisen tudi od podpore evropskih institucij, kot je tudi parlament, pa tudi to, da se zagotovijo ustrezna proračunska sredstva. Prosim, stopite v stik z mano, ne oklevajte, če želite še kaj izvedeti o varnosti kemikalij in skušala se bom odzvati, kolikor se le da in vam ponuditi tudi ustrezne vire informacij. Hvala lepa. Hvala lepa pa tudi komisija, gospod Fluje. Kakšen prispevek, prosim? No. Good, Thank you for okay. me the floor. Uh, Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Da, slišali smo že glavne točke, gospod Hansen je o tem govoril, kaj se tiče dodatnih virov. Tukaj zelo tesno sodelujemo z EKO, zato da bi zagotovili, da bo s temi novimi nalogami še vedno ostala operativna to počnemo skupaj, ne samo z operativnimi službami komisije, ampak tudi s počasko vajo komisije. Prav tako pa, torej, kar se tiče registracije in izpolnjenih pogojev, to je že prepoznano kot vprašanje, ki je pomembno. To smo predstavili parlamentu že spomladi letos in trenutno izvajamo ukrepe ne samo kar se tiče evalvacije in registracije, ampak tudi kar se tiče drugih vidikov, povezanih z eko in državami članicami na ustreznih strokovnih sestankih. Nekatera poročila so alarmantna in to še bolj izpostavlja potrebo potem, da nadaljujemo z delom. Če bo potrebno, bomo šli tudi prek tega, kar smo že navedli v pregledu Riča. Hvala lepa kar nekaj zanimivih vprašanj pri pompi bilo, tako da vam vračam besedo, gospod Hansen, izvršni direktor Eke, prosim, da se odzovete. Upam, da boste lahko odgovorili na vsa vprašanja. Prosim, beseda je vaša. Very, very Hvala. Skušal bom ponuditi določene odgovore. Hvala poslancem tudi za vsa vprašanja opravičujem se, če se v uvodnih izjavah nisem dotaknil vsega, kar bi moral omeniti. Raje sem se navezal na poročilo komisije, ki vsebuje dolg seznam prednostnih nalog in točk, ki so pomembne. Če začnem pri vprašanju skladnosti, eh, no in potem bom skušal eh, logično slediti za drugimi odgovori. Torej, lahko povdarim, da bo EHA tukaj okrepila svoja prizadevanja, to je moja dožnost. Krepili bomo naša prizadevanja, to je bila naloga mojega predhodnika in, tudi to, in to je tudi moja naloga. Smo zaskrbljeni, ja, skrbijo nas eh, rezultati študije BFR. Eh, študija se sklada z eh, dejstvi in podatki, ki smo jih pridobili tudi v naši agenciji. Eh, no, nikakor se ne želim skrivati tukaj za nikomer. Seveda mi lahko zastavite še kakšno vprašanje v zvezi s tem in na nja bom prav gotovo govoril. Govoril bom o registraciji, govoril bom o podatkovnih bazah govoril bom o biocidih, potem pa še memorandum o soglasju z industrijo, govoril bom o njihovem stališču in uh, ulogo, ki jo igrajo pri vprašanju skladnosti. No in videli boste, če bodo moji odgovori zadovoljivi. Pri REACH smo mi, torej podarjam mi, kajti to je notranje vprašanje, ne institucionalno vprašanje. Ko smo torej oblikovali rič, smo morali sprejeti nekaj temeljnih odločitev o tem, kakšen model želimo izvajati. Modeli, ki so nam bili na voljo, so bili obstoječi sistemi, torej obstoječe kemikalije. 99 odstotkov kemikalij na trgu bi lahko uporabljali tudi brez kakršnekoli zakonodajnega okvira, kot je to želela industrija. No, drugi ekstrem pa je bil sistem avtorizacije. Uh, morali bi podati zahteve, te bi moral preveriti pristojni organ in pristojni organ bi potem uh, odločil o dostopu na trg. Potem pa bi morali preverjati, ali so dosej skladni z zahtevami in šele po preverjanju skladnosti bi zagotovili vstop na trg. Število registracij, več kot 20 tisoč substanc kaže na to, da kjer bi sklednost eh, preverjali že vnaprej za 20 tisoč substanc pred vstopom na trg, eh, to bi zahtevalo ali veliko časa, veliko let, zato da bi lahko se prebili skozi vse te avtorizacije. Eh, recimo za biocide nam je uspelo opraviti 30 postopkov na leto, več kot 20 tisoč nas čaka v okviru celotnega riča. No, takratni politiki so se odločili, da takšen sistem avtorizacije ne bo deloval, zato bomo imeli hibridni sistem. In hibridni sistem je naslednji. Industrija predloži svoje doseje, doseje morajo biti. Uh, cel, torej popolni in potem bo agencija preverila skladnost, ekspost. In to sedaj počnemo, ekspost preverjamo skladnost uh, In tukaj moram priznati, ja, da me to tudi nekoliko skrbi. No, ampak sistem je bil vzpostavljen zato, da bi podjetja lahko stala na trgu, da niso na trgu nezakonito. Sistem je takšen, da so vsi ti doseji uh, um, sicer končani, niso pa vsi skladni, to je problem. Ampak o tem nekoliko podrobneje kasneje. Najprej nekaj številk. Več kot 20 tisoč substanc imamo na evropskem trgu. Mm, postopoma jih uvajamo v okviru sistema REACH. Vsi, za vse substance smo dobili popolne registracijske dosije in tukaj gre za uh, to, da industrija sama regulira te kemikalije. Mi pa si moramo sedaj ogledati te dosjeje in pogledati, ali industrija to ustrezno regulira oziroma ali bi morali mi v kaj poseči. Um, Letos je potekel tudi rok, vsi dosjeji so sedaj v sistemu, vse substance so predmet regulacije, sedaj imamo bolje delujoč enotni trg, lahko zagotovimo višjo stopnjo varstva kot pa prej, ko sploh ni bilo nobenega sistema. Ampak še vedno nismo na točki, kjer si želimo biti. Podatkovne baze. Ena izmed pristojnosti, ki jih imamo že od vsega začetka. Eh, no, tukaj sem vesel eh, osebju in izvršnemu odboru EHE. Ja, torej to, da smo visoko investirali v sisteme IKT. Mi smo agencija, ki ima visoko stopnjo IKT opreme, mi lahko hitro procesiramo podatke in jih damo tudi na splet za informacije za javnost. Imamo, tukaj imamo zelo učinkovit sistem, zaradi te zmogljivosti smo lahko razvili celo vrsto podatkovnih baz, recimo menil sem podatkovno bazo iz um, centrov za strupe. Eh, tukaj imamo vročo linijo, ki stalno deluje in lahko na ta način stalno nudimo pomoč državljanom, če Eh, jih skrbi dostop do strupov v njihovih domovih. Potem imamo tudi eh, eh, mm, direktivo o okvirnih podatkovnih bazah. Na podlagi tega lahko proizvajalci dobijo informacije o tem, kakšne um, kemikalije lahko uporabijo pri izdelavi svojih izdelkov in pa njihovi reciklaži. Eh, tukaj na tem področju skušamo zagotoviti ustrezne vire, v zvezi s tem se pogajamo z komisijo. Nažalost eh, je bil predlog spremembe, ki bi nam ponudil dodatne finančne vire, um, zavrnjen na plenarnem zasedanju. Zato uh, si prizadevamo, da bi sedaj našli vire za to okvirno direktivo o podatkovni bazi. Pravzaprav je bila to ideja parlamenta v pogajanjih. Ampak kot je povedal, povedala predstavnica komisije, si tukaj skupaj prizadevamo za rešitev. Pri razvoju različnih podatkovnih baz pravzaprav skrbimo za sinergije, pregled, pregledujemo infrastrukturo, recikliramo znanje, IKT, vire, programsko opremo in zato so ti postopki cenejši, kot bi bili sicer. Naj spregovorim še o preglednosti in morda tudi o biocidih zahvaljujoč naši IKST strukturi lahko z zelo malo ročnega posredovanja damo na splet na tisoče dosijev. Samo mm, dve osebi sta pristojni za to. objavljamo 99 odstotkov informacij, ki jih dobimo. Industrija lahko poda zahtevo o zaupnosti informacij, zato plačajo, mi si ogledamo to zahtevo in eh, če zahteva ni upravičena, potem informacije prav tako objavimo samo majhen odstotek dosijev je zaupnih, oziroma so za njih podane zahteve za zaupnost. Torej, malo zahtev po zaupnosti iz industrije prihaja, tako da večina naših informacij gre na splet. Torej, če uh, gre za podatke, ki kažejo na neskladnost, potem je to jasno razbe, uh, uh, eh, možno videti tudi na spletu. Eh, imamo tudi ime podjetja in eh, dotične podatke. Eh, mi na to posebej ne opozarjamo, ampak vsak lahko to sam preuči na spletu in pride tudi do imena podjetja. Biocidi, to je povezano z vprašanjem preglednosti. Ja, tukaj je prisotna industrija, prisotni pa so tudi drugi deležniki, ne samo industrija. Dobivamo tudi povabila zelenih eh, nevladnih organizacij, potrošnikov, delavcev in drugih organizacij. Tukaj pravzaprav poštevamo smernice komisije o strokovnih skupinah, skušamo zagotoviti uravnotežena stališča, na ta, na, ta, na ta način skušamo zagotoviti, da prisluhnemo vsem, preden sprejmemo odločitev se pa ob tem držimo tehničnih uh, in strokovnih razprav. O tem ne odločamo eh, na političen način. Zakaj je prisotnost industrije? Ja, pogosto gre tukaj za prošnje, zahteve industrije, ki niso vedno popolnoma jasne, tako da je dobro, da imamo možnost, da industrijo povprašamo o tem in ni treba, da zbiramo informacije na pisen način, ampak spet ne, to ne poteka za zaprtimi vrati, ampak na odprt način z vsemi deležniki in pa strokovnjaki iz držav članic. Kar se tiče študije BFR in skladnosti. samo nekaj številk v zvezi s tem. Delo smo že opravili in tukaj se ne želim braniti, ampak želim zagotoviti, da eh, preverjamo skladnost. Na tem področju smo opravili veliko dela, ampak res je, to delo ni dovolj. Ogledali smo si 700 substanc do sedaj. In v zvezi s temi substanci. Subst distancami smo preverili vse razpoložljive podatke, ki mm, so ključnega pomena za to, da določimo, ali določena substanca predstavlja visoko tveganje. E, za večino se je izkazalo, da potrebujemo nekaj več podatkov. Podatke, ki jih daje na razpolago industrija, ni v popolni skladnosti z zahtevami iz riča. Za dve tretjini to velja pri našem pristopu ne izbiramo substanc eh, na poljuben način, izbiramo tiste substance, kjer obstaja večja vreč, verjetnost, da ne bodo skladne. Eh, pri tem nam pomagajo tudi naša IKT orodja, na ta način lažje najdemo um, podatke v podatkovni zbirki, ki niso skladni. Eh, prav tako pa si ogledamo substance, ki so. Um, v širši uporabi in potem eh, preverimo še, kako je s temi substancami. No, eh, pri tem se s tem sledimo sistemu REACH, ki ni sistem avtorizacije. Pojasnil sem, zakaj sistema avtorizacije nimamo, torej, ker bi ta preprosto eh, pomenil preveč dela, preveč bremen. Je pa res, da moramo nadoknaditi eh, veliko na področju ugotavljanja skladnosti. Kaj počnemo? Ja, mene skrbi, osebje skrbi. Trenutno pripravljamo delovni program za leto 2019. O tem bomo razpravljali in ga sprejeli na sestanku upravnega odbora decembra. In ta vprašanje skladnosti je naša prednostna naloga. To je razvidno tudi iz pregleda komisije, zato smo to vključili v delovni načrt za leto 2019. To je pomembna prednostna naloga, kar pomeni, da želimo tukaj okrepiti prizadevanja, da želimo tudi temu nameniti več virov, istočasno pa v zadnjih desetih mesecih intenzivno razmišljamo in razpravljamo o tem, kako bi lahko bil naš postopek sprejemanja odločitev hitrejši in kako bi lahko eh, zagotovili tudi pravno in strokovno skladnost. Več skušamo narediti z istimi viri in eh, z temi istimi viri narediti še več. Še nekaj številk, za katere ste me povpraševali za eno zaposleno osebo, lahko izvedemo približno pet preverjanj skladnosti, pet dosijev lahko preuči ena zaposlena oseba v enem letu. Jaz tukaj predstavljam našo agencijo, mi služimo vam. Ja, lahko sami izračunate, če bi želeli predelati 100 odstotkov vseh eh, prednostnih dosejev, potem lahko skupaj izračunamo, koliko časa bi to trajalo z osebjem, ki ga trenutno imamo. No, dobro, jaz pričakujem sicer eh, krepitev učinkovitosti, naše osebje je vedno bolj izkušeno, vedno bolj sposobno. Eh, no, lahko v, potem izračunamo koliko časa bi to trajalo s trenutnim osebjem, kdaj bi vi želeli, da se to konča in koliko osebja bi za to potrebovali. Eh, ja, on bom za to potreboval Excel s predeljnico in računalnik, ampak eh, lahko za vas izračunam tudi ta podatek. Ampak lahko vam zagotovim, da je to za naš prednostna naloga. Mi smo tukaj, da služimo vam, da služimo državljanom. In jasno je, da je to naša skupna skrb in visoka prednostna naloga za leto 2019 memorandum o soglasju za CEFEK in pa tudi za Eurometo. Torej gre za industrijo eh, kovin in potem še konkave, to je... organizacija za nadzor objektov na morju. Simply complex. Petroleum streams are mixtures of Ja, tukaj so nekatere zadeve precej kompleksne, ko gre za naftne tokove, gre tukaj za mešanico na tisoče kemikalij in to je treba seveda preveriti, testirati. Industrija ocenjuje tveganja v zvezi s temi kemikalijami že dolga leta in mi želimo na podlagi njihovih izkušenj za se odločiti, kaj eh, je treba tukaj narediti. No, in eh, podobno kot pri uh, prosilcih, preden uložijo prošnjo, se z njimi usedemo in, jim, in se z njimi pogovorimo o tem, uh, kdaj lahko pravijo testiranje in kdaj ne. Torej gre za zgodnje ukrepanje, pomagati želimo zato, da dobimo dober dosje in da se lahko potem osredotočimo na to, kje uh, prihaja do točk nestrinjena med eho in industrijo glede skladnosti. Ne pa, da imamo neke dolge formalne postopke odločanja, uh, zato, samo zato, da se potem na koncu izkaže, da skladnost je. Gre torej za vprašanje učinkovitosti in gre za vprašanje izmenjave izkušenj, znanja. Uh, ampak to ne poteka paralelno, ampak že predem začnemo z eh, zakonodajnimi postopki. Tako upam, da sem s tem do, podal nekaj dodatnih pojasnil. Eh, ja, tudi mene določene stvari skrbijo in vsekakor se ne bom pri svojem delu ničesar skrival, tako da če želi kdo dodatne podrobnosti, seveda, se seveda lahko obrne name. Hvala lepa za te podrobnosti in za vaše iskrene odgovore. Verjetno bo potrebni še nekaj dodatnih pojasnil. Morda lahko danes prejmemo še nekaj vprašanj, ampak prosim, držite se nekega razumnega časa za govor. Seveda pa imamo priložnost, da se s pravami nadaljujemo tudi izven okvira današnje seje. Najprej bi dal besedo gospodu Aikautu in pa potem še gospe Rivasi, potem pa bo gospod Hansa na njo odgovoril. You, I'll, I'll Hvala, kratek bom. Hvala za vaše odgovore, gospod Hanson. In ta, to je razprava, ki jo potrebujemo, kajti res je vse skupaj zaskrbljujoče. Uh, bi pa si želel follow-upa v zvezi z številkami, ki ste jih eh, podali. Eh, rekli ste, da ste izvedli preverjanje skladnosti za 700 substanc. To ni pet odstotka, ampak dobro, tukaj nekje. No, ampak dve tretjini teh uh, dosejev je neskladnih. In vem, da v zvezi z ričem govorimo o avtorizaciji, samo ko govorimo o substancah, ki predstavljajo visoko tvekanje. Ampak jasno je, da bi uh, že predtem morali biti dosjeji skladni, drugače sploh ne smijo biti na trgu. Če, dve, tre, če dve tretjini nista skladni, potem vas sprašujem, kakšen je vaš cilj za naslednje leto, ko se boste torej vrnili k nam. Koliko od teh dosjejev bo takrat skladnih in kaj boste naredili za dosjeji, ki tudi čez eno leto še vedno ne bodo skladni z rič? Gospod Ribasi. Merci. Alors, c'est vrai que... Najlepša hvala. Res je, da smo izbirali različne modele. Kaj se zgodi v primeru, da se ne registrira vseh dokumentov, kot naprimer pri nekaterih zdravilih? Pravite, da prihaja do velikih zamud. Jaz bi bila pripravljena upoštevati to, da prihaja do zamude, ampak od določenega datuma naprej vsi proizvajalci, ki želijo dati na trg določene kemične substance, 1000 ton na leto, zdaj je 1 tona na leto, morajo biti registrirani in morajo pridobiti dovoljenje. Če ne pridobijo dovoljenja, kakšno jamstvo imamo kot evropski državljani, da ne bomo izpostavljeni toksičnim kemičnim substancam? v trenutnem postopku ne moremo zagotoviti jamstva v smislu varstva zdrave ljudi. Vi pravite, da ni dovolj časa, da ne boste mogli dati nekateri stvari na trg, ampak vsi smo ogroženi v smislu kontaminacije s temi zdravimi škodljivimi snovmi. Zdaj bi bilo obvezno poskrbeti za ustrezna dovoljenja za kemične snovi potem pa še prepovedi. Ko opazite, da nek dosje ali pa vloga ni skladna z zahtevami, potem so nacionalni pristojni organi verjetno odgovorni za izvršilne ukrepe. Če ste vi tisti kot EHA, ki poveste, da dosje ni veljaven, ali to ne pomeni, da je treba snov prepovedati, bi lahko to pojasnili. Hvala gospod Pijeha je se javil k besedi, izvolite, potem pa gospod Hansa, da zaključi. Hvala. Pravzaprav eh, nimam vprašanja, ampak se želim zahvaliti izvršnemu direktorju, da je bil eh, tako odkrit v tej razpravi niste skušali uh, vsega skupaj olepševati, vidite grožnje in spomnili ste nas tudi na naše dožnosti, namreč, da moramo poskrbiti za ustrezno raven financiranja, zato da boste vi lahko opravili svoje delo. Za me je najpomembnejši vidik verodostojnost. Imamo uredbe, kot so rič in podobne, Ampak najpomembneje je to, da smo verodostojni v očih naših voljivcev. Jaz tukaj ne predstavljam strokovnjakov, ampak uh, evropske državljane. In državljani so zaskrbljeni. Lahko govorimo o pesticidih, o hrambi odpadkov, uh, vse to naše državljane skrbi. Zato vas na koncu sprašujem naslednje. Ali lahko poveste nekaj več o neki zadevi, ki je pomembna za številne države? In sicer gre za hrambo strupov. Ali imate kakšen načrt? Zato, da bi to nadzorovali, in kako je z upravljanjem eh, odpadnih strupov. Tudi to je pomembno. Ne more biti tako, da mi te odpadke izvažamo v tretje države, kajti to ne reši problema. Še enkrat se vam zahvaljujem in pa veliko sreče pri vašem delu tudi v prihodnje. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo spet gospodu Hansenu, da poda svoje zaključne pripombe. Hvala. Začel bom z zadnjim vprašanjem govorili ste o zanesljivosti in verodostojnosti in govorili ste tudi o širši sliki upravljanja z odpadki in tako naprej. No, jaz bi rekel, da ima Evropska unija bistveno ulogo pri mednarodnem upravljanju vidika ravnanja z odpadki. No, na temelju tega lahko tudi ustvarjamo zaupanje, verodostojnost in na ta način lahko imamo tudi uspešno mednarodno agendo za kemikalije in, eh, in odpadke. No, ampak res je, verodostojnost je eh, bistvenega pomena za naše delo na dva načina prvič, če nismo verodostojni in če nismo zanesljivi v očeh voljivcev, potem svojega dela očitno ne opravljamo dobro. To je torej kazalnik za to, kako uspešno je naše delo. Po drugi strani, če upravljamo to delo, pa zaščitimo naše državljane, oči voljivca so pač kritične in če jih lahko zadovoljimo, potem opravljamo dobro delo. In to je pravzaprav splošni cilj našega cilja, da torej zadovoljimo naše državljane. Kar se tiče vprašanja glede hrambe. Na podlagi mojega dela v Ehi lahko v vsej skromnosti rečem, da je pri doseganju verodostojnosti in zaupanja pomembno dvoje in sicer najprej to, da smo sposobni ljudi prepričati, no ne prepričati, da oni vidijo, vidijo da postajamo pri svojem delu uh, vedno bolj učinkoviti in da je uloženi denar dobro porabljen. In pa druga točka, doslednost. To je tudi ena izmed stvari, ki se skriva za razpravo o glifosatu. Tukaj je veliko nedoslednosti in negotovosti, ki se porajajo v zvezi s tem. Lahko pa bi omenil še kakšen drug primer, če bi imeli čas. Mar si kje obstaja nedoslednost? Dobri, iz dobrih vzrokov, ampak te je težko pojasniti. Za doseganje verodostojnosti in zanesljivosti je bistvenega pomena to, da smo dosledni. Eha ima na področju kemikalij možnost, da si prizadeva za sinergije in za doslednost. In to potem pomeni večjo verodostojnost in pa zanesljivost. Kar se tiče odpadkov, no, jaz sem kemik, že 30 let se ukvarjam z eh, kemikalijami, to je moja strast, kot sem povedal tudi na svoji predstavitvi. Jaz eh, vidim svet v obliki uh, kemičnih elementov, vidim, kako je ta dvorana sestavljena iz kemikalij, no, razen par organskih dodatkov. Tako da, poda, tudi odpadki so zame tokovi kemičnih substanc. Politika glede kemikalij in odpadkov je zame ena in isto. Samo da na področju eh, odpadkov gledamo na to kot nek material, jaz pa na to gledam kot kemikalije, mešanico kemikalij. Zame je to torej eno in isto. In zato se zakonodaja o kemikalijah dotika tudi problema odpadkov. Kaj narediti za hrambo strupov? Ja, to trenutno ni v naši pristojnosti. No, če s tem mislite na hrambo odsluženih kemikalij, to ureja zakonodaja o upravljanju z odpadki. No, je pa to prav gotovo problem, predvsem eh, vprašanje, kako, kaj narediti z. z eh, Pesticidi, zdravili, kemikalijami, ki uh, jim je potekel rok. No, naj se vrnem k številkah. No, morda to sedaj zveni kot izgovor, ampak jaz sem na tem mestu šele deset uh, mesecev, sedaj pripravljamo delovni načrt, to se bo zgodilo decembra in takrat bomo lahko povedali, kaj točno nameravamo storiti v naslednjem letu. Jaz in moje osebje v EHI si prizadevamo Mm, identificirati predvsem tiste kemikalije, ki so najbolj problematične na področju skladnosti. Včasih je dela več v zvezi z določeno kemikalijo kot z drugimi. Jaz ne želim, da bi svoje osebje obremenil z kompleksnim da bi, da bi se izogibali kompleksnim primerom, zato da bi opravljali bolj enostavne primere, samo zato, da bomo na koncu imeli boljše številke. To nima smisla. Čez 12 mesecev me boste lahko vprašali, kako in kje smo dosegli več na področju skladnosti takrat vam bom lahko odgovoril na to vprašanje, lahko pa vam zdaj samo povdarim mojo zavezo, da bomo naredili več, da se bomo bolj potrudili na področju zagotavljanja skladnosti. Kako točno bomo to dosegli pri posamešnjih dosejih, o tem v tem trenutku ne morem govoriti. Trenutno je naš cilj 200 dosejev na leto. In dejansko gremo bolj v smer uh, preučevanja 200 substanc, ogledujemo si torej substance, eh, skušali bomo okrepiti naša prizadevanja, ampak če bomo eh, pokrili 200 substanc, ki predstavljajo dve tretjini tega, kar je trudno na trgu, potem bo to že uspešno. Sem pa pri takšnih izjavah v tem trenutku previden. Vsekakor pa se bom k vam vrnil naslednje leto in vam bom eh, skušal dokazati, da smo bili bolj uspešni pri našem delu. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Hvala za odprt in iskren dialog in prepričan sem, da bomo naše razprave nadaljevali v podobnem vzdušju. Kar se tiče naslednjih sej našega odbora, čakajo nas seje 12. novembra, torej naslednji ponedeljek in potem še 19. in 20. novembra. Ponedeljek in torek, čez dva tedna torek. S tem smo prišli na konec današnje seje. Hvala, da ste se udeležili seje in da ste aktivno sodelovali v razpravi. Hvala in nasvidenje. <laughs> Yeah, but um, well, I.